Mes chers collègues, Kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni. Priprav, predlagam, da začnemo z delom danes popovdan. Prijeli ste dnevni red. Predlagam, da začnemo s tradicionalno točko sprijeti dnevnega reda ali kdo Eh, nasprotuje predloženemu dnevnemu redu, ne, hvala. Imam nekaj eh, sporočil, preden bomo začeli z današnjim delom in bomo predstavili gospoda Bizarja. 15. Eh, marca so se koordinatorji dogovorili o um, okrogli mizi o um, pravicah žrtev terorističnih napadov in sicer gre za odbor Libe in uh, odbor za človekove pravice, ki se s tem ukvarjata, 24. maja od 15. Od 15 do 17. ure bo potekala ta prireditev. Potem misija odbora v Madrid bo potekala od 9. 9. do 11. maja tega leta. Tretja informacija, misija odbora v Katanjo, s, pri čimer bomo um, obiskali tudi Rim en dan ali dva in sicer bo to od 6. do 8. junija 2018 in še četrto sporočilo. Komisar Ottinger bo Eh, pa vabljen na eno prihodnih sej našega odbora in sicer zato, da bomo govorili o virih, ki so na razpolago za boj proti terorizmu, kajti je, to je seveda ena od točk eh, mandata našega odbora. Um, predlagam, da sedaj prisrčno pozdravimo gospoda Žona Šarla Brisaja, ki je predsednik Centra za analizo terorizma v Franciji. Um, Želeli smo ga povabiti in mu tudi postaviti vprašanja po njegovi predstavitvi, kajti on ni samo um, priznan analitik na tem področju, temveč uh, tudi njegova osebna karijera je bila zelo zanimiva. Gospod Brizar je zato um, zelo primiren sogovornik eh, za člane tega odbora. Torej, ob, um, po univerzitetnih univerzitetnem študiju, ki ga je opravil v Franciji in v Združenih državah, je um, delal med drugim v Eh, Franciji in sicer v, v Franciji in tudi v ZDA in sicer v kabinetu premija Eduarda Balladura. Potem bil je tudi parlamentarni sodelavec v eh, francoskem parlamentu in sicer bil je eh, pomočnik Žuža Elena Marsoa, ki je bil vodja oddelka za boj proti terorizmu v Parizu. Um, um, Potem eh, pa je šel na zasebni sektor in se tudi tam ukvarjal predvsem z varnostjo in obveščevalni podatki na področju ekonomije. On se specializira predvsem z dešifriranjem finančnih tokov nevladnih eh, muslimanskih organizacij, ki so povezane z radikalnim islamizmom. In pripravil je tudi poroč, poročilo ki so ga potem um, aktualizirali po 11.9.2001 in sicer e, poročilo o ekonomskem okolju osame Benaladna. Um, um, torej, sodeloval je z več um, organizacijami, ki se ukvarjajo z bojem proti terorizmu in Jean-Charles Brissard tudi redno nastopa v medijih, ne samo v Franciji, temveč v celi Evropi, eh, v zvezi z vprašanji, ki so povezane s terorizmom in njegovim financiranjem. Ker dobro pozna področje financiranja terorističnih eh, dejavnosti, je njegov eh, center 23. januarja pripravil tudi poročilo z naslovom Terorizm v Evropski uniji um, z, um, torej, um, stanja 2017 in e, tudi v svojem govoru bo gotovo, gotovo govoril o tem. Um, in to je seveda tudi so informacije, ki so dobrodošle za naš odbor. Predlagam, da pripravi to bilanco 2017. Eh, in potem eh, bomo lahko postavili vprašanja in pri, prepričana sem, da bo rad odgovoril na vprašanja, ki so povezana s financiranjem, ampak tudi širše. Gospod Brizar, ne bom nadalje zavlačevala, takoj vam dajem besedo eh, za približno 20 minut, če se s tem strinjate. Rekli ste mi, da se s tem strinjate in da boste potem tudi um, um, odgovarjali, odgovarjali po metodi ping-pong, se pravi vsak bo lahko postavil vprašanje in gospod Brisar bo odgovoril na ta vprašanja. Eh, hvala in sedaj je beseda vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje hvala za vaše povabilo. In sicer želim na, najprej govoriti o stanju in o razvoju teroristične grožne v Evropi. Um, in um, torej grožnja, to, kar danes ugotavljamo, je seveda umik islamske države v Siriji in na Iraku, ampak to ni znižalo te grožnje. Ta vojaška ofenziva je sicer vplivala na operativne zmogljivosti organizacije in je tudi poškodovala propagandni aparat, vendar s tem to gibanje ni izginilo. Naš centr za analizo terorizma o bilanci terorizma v letu 2017 kaže, da je v Evropi bilo lani 62 terorističnih napadov, ki so povezani s sirsko-iraškim kontekstom. 15 eh, atentatov atentatov je bilo izvedenih, 40 pa jih je bilo eh, prepričanih. Torej, in polovica teh atentatov se je nanašala na eno državo, na Francijo, torej pred Združenim kraljestvom in Nemčijo. Um, Od 2013 je v Franciji bila teroristična dejavnost najbolj intenzivna med evropskimi državami in sicer polovica vseh eh, teh poskusov je bila v um, Um, torej, 2017 je bilo seveda tudi veliko žrtev, smrtnih žrtev in tudi um, um, ranjenih. Um, torej, glavne informacije iz te študije so naslednje. Intenzivnost te grožne se ni, po, ni zmanjšala. Um, tudi eh, če, če se premaguje islamsko državo. Um, torej, um, islamistični pojav v evropskih državah se ne zmanjšuje. 45 odstotkov atentatov, ki so bili načrtovani ali izvedeni, so bili eh, upirjeni proti um, silam reda, torej vojski ali tudi polic, policist. Eh, policiji in potem eh, tudi uporaba rudimentarnega orožja je vedno bolj eh, v uporabi in sicer gre naprimer za nože in za drugo orožje in um, To seveda tudi kaže, da in tudi priročniki za pripravo takih eksplozivov se hitro širijo, več kot 50 odstotkov Eh, izve, izvajalcev je bilo državljanov teh držav. Um, de, um, in deset odstotkov pa osebe, ki, povrat, ki se vračajo iz teh držav, pri nekaterih pa 40 odstotkov um, teh izvajalcev um, policijske sile pred tem niso poznale. In še zadnja informacija, um, tu gre za povezavo med eh, izvajalci um, in terorističnimi organizacijami 45 odstotkov uh, jih je bilo um, bilo eh, torej pod navdihom teh terorističnih organizacij. 15 jih je bilo daljinsko vodenih um, iz drugih držav in to torej da je bila neka povezava med izvajalci in neko drugo vazo. In ostalo so um, um, osebe, ki so bile na vojnih prizoriščih in se vrnile. To, kar kaže ta analiza, ta študija, to, kar ugotavljamo, je, da eh, um, predvideno izginotje kalifata ne pomeni izginotje te ideologije in nevarnosti in sicer iz dveh razlogov. Um, dva, torej um, islamska država uh, in da je, eh, je vedno podkazala tudi odpornost. 2009 eh, so v ZDA rekli, da je Al-Kaida v Iraku popolnoma uničena in vse organizacije imajo celo vrsto filijal po, po svetu, ki skrbi za dolgoživost tega pojava. To se je pokazalo pri Al-Kaidi, ko so zgubili bazo v Afganistanu in so se preselili drugam in sicer so se izpoli, eh, teroristične skupine spremenili v teroristično omrežje, ki je bila potem tudi osnova islamske države um, 2016 je Abul Bakri Ahmadi um, povabil vse, uh, da tiste, ki um, se ne morejo pridružiti boju v Siriji, da se angažirajo, dru angažirajo drugot, predvsem tudi v Afriki, v uh, Južni Aziji in tako naprej. Um, in, um, In to ugotavljamo, to, to razprejanje mreže tudi iz Bruslja in iz Pariza. Potem gre seveda tudi za evropske borce, ki so se angažirali v Siriji in v Iraku in ki so se od tam preselili drugam v Afganistan in tudi v Libijo po teh porazih. In od 2016 eh, je um, celica iz Afganistana sodelovala pri atentatu v New Yorku in eh, tudi eh, v Manchesterju. Torej vidimo te povezave. Um, imamo torej um, um, Akba, to je um, islamska veja Al-Kaide na um, arabskem polotoku, ki sodeluje v teh dejavnostih, ki ima tam tudi eh, bazo in Akba je od 2009 povečevala napade predvsem eh, v zahodnih državah in je tudi razvila neko avtonomijo tako pri propagandi kot tudi pri svetovanju za izvedbo teh terorističnih napadov. Torej ta delokalizacija um, iz območij, ki so daleč od islamske države, to opažamo že dalj časa. Um, in to vidimo tudi pri financiranju. Tu vidimo predvsem transferje skladov iz eh, sirsko-iraškega območja v Afganistan, v jugo, v Surno Azijo in tako naprej. In to, kar danes ugotavljajo obveščevalne službe v Siriji in Iraku, je da se borci nočejo vrniti domov, temveč da se uh, umikajo naprimer na območja, ki so še pod nadzorom ISIS-a ali tudi v sosedne države in potem se selijo v druga konfliktna območja, v Malizijo in tako naprej. Uh, džihadisti, ki so se borili v uh, Iraku so se deloma že preselili v Afganistan in drugam. Torej ta eksogena grožnja um, pri atentatih, v, ki smo jo videli pri atentatih v Bruslju in v Parizu, to obstaja še vedno. Um, ampak imamo tudi neke vrste prehodno obdobje um, operativne zmogljivosti se prerasporejajo, kot sem rekel, preko različnih vej organizacije, organizacij, ki se stavljajo, um, celotno organizacijo, gre seveda za globalizacijo z neko centralno Al-Kaido. Potem drugi razlog, zakaj nevarnost še vedno obstaja, je zmogljivost islamske države, da mobilizirajo pristaše. Um, Če je islamska država sicer um, zgubila to privlačnost, pa uh, predvsem za borce iz Evrope, pa nam ni uspelo omejiti te grožnje. Če raz, eh, omejimo um, to grožnjo na neko eh, ozemlje, uh, to enostavno ne gre. Te ideologije ni možno teritorijalno omejiti. Um, to bi bila neka vrsta slepost in tudi 2014 eh, smo razmišljali tako, ker smo mislili, da um, nikoli ne bo napadal pri nas, temveč, da je eh, ta pojav omejen na sirsko-iraško območje. Um, vendar, tudi tam džihadistična propaganda obstaja še naprej. Ta eh, eh grožnja je razmeroma eh, difuzna, eh, veliko je tudi improvizacije, orožje ni tako izpiljeno. Eh, In nimamo vedno eh, skupinske logike pri tem. Eh, torej, um, vidno ta terorizem endogini um, in amaterski terorizem ni nekaj novega. Um, to je ideologi, ideologija, ki je zakoreninjena v naših državah. Um, um, Torej druge organizacije so že širile to ideologijo pred eh, islamsko državo. Islamska država je pravzaprav samo preuzila scheme in ideologije, ki so obstajale že prej, vendar je to sedaj dobilo zajelo večje množice. In zato moramo izhajati iz tega, da je ta pojav še kako eh, prisoten. Torej, islamska država je nadaljevanje Al-Kaide z drugimi sredstvi in z drugimi ambicijami, torej ne gre samo za ozemlje, za osvojitev nekega ozemlja. Torej, instrument, te ideologije obstaja še naprej, gre za propagando, gre za mobilizacijo pripadnikov in gre seveda tudi za priročnike o pripravi eksploziv, ki se širijo. To in eh, seveda tudi navdihuje osebe, da potem preidejo na akt in da se eh, prilagodijo tudi varnostnim omejitvam in um, da se izognejo tudi večjemu nadzor, nadzoru v, na internetu. Torej, uh, gre za. Eh, Zakaj gre? Gre za radikalizacijo v naših državah. Centralne, to je centralnega pomena, kajti s tem se bomo ukvarjali še veliko let. Uh, um, v, um, V po zadnjih ocenah je 50 do 60 tisoč radikaliziranih oseb v Evropi, 20 tisoč v Franciji. Um, um, pa še 60 eh, odstotkov tistih, ki so izvedli napade, niso bili znani um, obveščevalnim službam. Eh, ni bilo dosijev o njih, več kot 50 odstotkov tistih, ki so jih obsodili v Franciji, um, uh, zaradi takšnih um, napadov um, niso imeli nobene predhodne obsodbe. Um, Seveda uh, gre za delo obveščevalnih služb, ampak ker je ta nevarnost se povečala, se morajo povezati vse akterje, vsi akterje, predvsem tudi lokalni, um, ki uh, so tarča ne samo radikalizacije, temveč terorizma. Torej, um, model v Evropi je bila centralizacija in specializacija. Centralizacija in specializacija pri preprečevanju terorističnih eh, pojavov in govorili smo predvsem o eh, skupinskem ali državnem terorizmu, ampak danes smo s tem nekako pri koncu, eh, kaj ti gre za množični pojav in eh, om, eh, tak centraliziran pristop ima določene omejitve in s tem um, mnogo informacij ne moremo zbrati in zato igra vlogo lokalna raven, tudi župani. Um, Tu gre od eh, odkrivanja um, um, odkrivanja različnih dejavnikov, ki lahko vodijo v um, radikalizacijo, um, potrebna je senzibilizacija in predvsem tudi usposabljanje. Potrebujemo nek. Um, um, um, evropski komisar Julian King, da treba je eh, pohvaliti njegovo delo, gre predvsem tudi za večjo varnost v mestih. In druga stvar so povratniki um, tu je bilo veliko bojazni in kakšna so dejstva danes. To, kar v Evropi ugotavljamo, je, da ni nekega množičnega vračanja. 2017 je bilo v Franciji 14 povratnikov, od tega polovica žensk in otrok, v Nemčiji je bilo manj kot 10. Večina teroristov je umrla na vojnih prizoriščih in ostali se omikajo v druga območja, na druge fronte, tako kot sem že povedal. Torej, to tendenco na vsak način ugotavljamo. In eh, nekateri džihadisti eh, so bili zajeti tako v Iraku ali tudi v Siriji in se jim sodi tam um, o tem je potekala tudi razprava in moramo opozoriti tudi na nekatera pravna vprašanja. Ni v mednarodnem pravu nobene um, obveznosti za državo, da sodi državljanom za dejanja, ki so jih storili kje drugje. In po drugi strani, um, torej po Ženevski konvenciji, um, ko gre za um, konflikte, ki niso mednarodnega značaja, lahko skupine, ki um, sodelujo v teh spopadih, izvajajo tako sodstvo. Um, Eh, torej, ko um, govorimo um, o možnosti, da se jim sodi doma, eh, gre predvsem tudi za to, da se jim nekako maščuje za to, um, kar so storili v tujini in da so se za to odločili. Torej, um, po vratništvo um, je seveda um, zunanja in tudi notranja grož, grožnja, ki eh, bo um, srednje in dolgoročno pomembna. Um, Um, treba je boljša izmenjava informacij tudi s tretjimi državami, predvsem eh, s tranzitnimi državami. Uh, Eh, pra, eh, problematika vračanja eh, se nanaša na tudi na tiste, ki so se že vrnili. 250 se jih je vrnilo od 2012, veliko jih je v zaporu. Um, S, s 74 odstotkov teh bodo prestali kazen do leta 2020 um, od tistih, ki so se do danes vrnili, um, torej bili so obsojeni v glavnem na, poprič, na popričju sedem let, e, s uh, čimer se potem kazen zmanjša in do leta 2020 bodo v glavnem vsi tudi na pr, pro, e, prostosti. In, um, In to um, seveda lahko pomeni grožnjo in tudi do, um, propagando, ki bo izhajala iz teh oseb. In to bo srednjeročno prav gotovo grožnja tudi za nas. Vemo, da nekateri evropski džihadisti, ki so bili v Araki, so um, se, so se preselili v Turčijo, tam so jih obveščevalne službe eh, tudi izsledile. In eh, tudi naše obveščevalne službe se morajo zavedati teh pojavov in pomena sodelovanja. Potem, kar zadeva vračanje, tu ti evropski džihadisti, um, so uh, seveda velik izziv eh, tudi za lokalne oblasti. Um, um, Um, torej, um, in seveda bo islamska država, ki še obstaja v Siriji, um, poskusila uh, um, izsiliti izpustitev um, njihovih pripadnikov. In uh, seveda bo to lahko spet vodilo do tega, da se jih bo več vrnilo v Evropo. Potem tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in s tem bom tudi končal, to so družabna omrežja in um, kako jih teroristi uporabljajo pri načrtovanju in izvajanju dejanj um, torej eh, spletna propaganda, ki obstaja, ki je realna, eh, se ne bo končala. Um, teroristi eh, bodo uporabljali um, družabna omrežja in splet tudi še v prihodnosti. Uh, Eh, naš center je izvedel tudi študijo in sicer, da se ugotovijo različne uporabe eh, spleta, da bi eh, preventivno preprečili, da res pride do izvedbe atentata. Um, torej prej um, um, na primer smo ugotovili tudi um, uporaba različnih um, metod, naprimer tudi telegramo in tako naprej pri, up, eh, pri izvedbi nekega atentata v um, Avstraliji in tudi v New Yorku. Mislim, da se bomo morali v prihodnosti osredotočiti tudi na to. Um, gre pa seveda tudi za politično voljo eh, na evropski ravni, pri eh, tej eh, tematike terorizma. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev ehm, grožen, ehm, polimorfnega značaja te grožnje in eh, hvala za to zelo dobro predstavitev in hvala sedaj dobi besedo prvi Arno Donžon, ki eh, se je prijavil prvi za razpravo. Hvala. Um, mislim, da je ta vaja res uspela in sicer Žarla eh, Brisarja je vedno zanimivo poslušati in to je še posebej pomembno za naš odbor. Vsak Eh, od nas ima mogoče tudi predsotka in tu gre za dejstva. In za dejstva, ki eh, so bila analizirana v daljšem časovnem obdobju in to je na vsak način zelo koristno za naše delo. In s tem um, lahko odpravimo mogoče tudi nekatere napačne percepcije, naprimer glede dosjejev. Na to se vedno spet opozarja, predvsem v Franciji, ali o nekem osumljencu obstajajo eh, dosje ali ne. Um, nekateri in veliko jih sploh ni bilo pod radarjem eh, varnostnih služb. Um, in vz, nis vedno krivo pomankljivo sodelovanje med varnostnimi silami, ki vodi do težav. In mislim, da je dobro, da to razumemo. E, nekateri posamezniki niso znani, nekateri so znani samo na nacionalnem območju in nimajo nekih mednarodnih povezav. In tudi tu ne gre za problem koordinacije. To je po moje pomembna točka. In gospod Birisar danes o tem ni govoril, ampak e, predvsem gre tu za financiranje. Um, um, tu imamo tudi zelo zanimivo poročilo o tem. Um, um, in sicer Eh, študija za in, eh, centra proti eh, terorističnim grožnjam in sicer endogeno financiranje um, terorističnih dejavnosti. Tu ne gre za financiranje iz tujine ali iz tujih držav, temveč v bistvu je um, ta islamska država vzpostavila tudi sistem davkov, iz katerega so financirali potem te dejavnosti. In zato sprašujem, Torej, um, um, imam pa seveda tudi določene dvome, kajti velik, velik del financiranja terorističnih eh, dejavnosti izhaja iz virov, ki jih ni možno odkriti, um, ker pač ni pravnih sredstev, ki bi to omogočala, ker ni nič konkretnega na mednarodni ravni. Um, um, in želim äh, vedeti vaše mnenje o financiranju. In potem še zadnja točka. Ne gre seveda samo za statistiko, ki je bila objavljena v zadnjih letih, gre pa predvsem tudi za ideologijo, ki je ni možno nekako omejiti. To so ljudje, eh, ki eh, jih je zapeljala neka ideologija, eh, ki so fanatični, vendar za vsem tem je neka ideologija. Ampak ehm, ehm, ne moremo eh, tega omejiti na nek ehm, pojav, ki bi bil natančno določen. Torej, ali se vam zdi, da je ta ideologija še vedno tako močna? Kaj ti eh, zdaj? um, te, um, ga ozemlja države iz ni več, ampak kako to vpliva na ideologijo uh, in predvsem, uh, kako prihaja od uh, transformacije te ideologije potem v akt. Um, to je bilo uh, krvačo vprašanj. Torej, zelo dobro ste rekli, ste pa videli, kako je s temi dosjeji. E, torej, to e, so seveda za varnostne organe neki instrumenti pomoč pri nadziranju tega pojava. Vendar pogosto manjkajo neki natančni senzorji, da bi res eh, vedeli, kdo je bolj nevaren in kdo ne. Um, um, In to je seveda velik izziv za našo družbo in tu ne gre samo za izziv za varnostne službe, potem financiranje. E, torej ta e, reportaža New York Times kaže, e, In sicer že več let, da se islamska država razlikuje od financiranja Al-Kaide, ker so imeli seveda pod nadzorom um, um, ozemlje. Um, Al-Kaida tega ni imela in so um, izkoriščali bogatstvo ozemlja. Eh, kmetijstvo in tako naprej. In predvsem eh, tudi s tem, da so eh, pobirali tudi davke za dejavnosti. Al-Qaida je bila financirana predvsem od zunaj, torej z donacijami in tako naprej. Eh, in tu so bili finančni tokovi, zdaj pri islamski državi pa je bilo drugače. To je um, bilo samozadostno financiranje, um, brez povezave um, eh, na vzven oziroma samo sosednjimi državami. In pravzaprav ni bilo učinkovitega sredstva za boj proti temu načinu, načinu financiranja. Um, um, Um, to pomeni, da mi smo imeli sredstev, da bi se borili proti um, temu ekonomskemu modelu, tudi na ravni Združenih narodov, nismo imeli teh sredstev. In um, to je bila neka nova realnost. Uh, um, ko je teroristična organizacija nadzirala neko ozemlje s tem tudi gospodarsko dejavnost na tem ozemlju. Potem um, seveda um, je napaka, da bi rekli, da če se uspešno borimo proti financiranju terorizma, da se bomo s tem znebili tega pojava. Um, torej, veliko je teroristov, ki um, niso bili vključene, ki jih ne bi odkrili pri teh finančnih preiskavah. Vendar um, torej pri pripravi na, na teroristično dejanje pa seveda lahko uporabimo tudi vse obveščevalne podatke in to uh, vključuje seveda tudi vse podatke v zvezi s financiranjem. Um, potem, kar zadeva ideologijo, um, ni korelacije med intenzivnostjo eh, grožnje in dejanskim stanjem, kajti v eh, džihadistični ideologiji je treba razumeti, da eh, poraz eh, krepi organizacijo um, in legitimira um, akte te skupine in sicer v očih simpatizantov. To je neke vrste transformacije, tako kot sem rekel, uh, pretvorba tih operativnih zmogljivosti. Vendar treba upoštevati predvsem tudi, kako se na to odzivajo simpatizerji pri napadniki, torej gre za obrambo neke organizacije, za model eh, džihadistične organizacije, ki ima težave na terenu. In zato je vedno več posameznikov, ki ne grejo v Sirijo ali v Irak, temveč ki se odločijo, da bodo šli v druge veje te organizacije, da grejo direktno v Afganistan ali kam drugam eh, in se angažirajo tam v okviru uh, džihadistične skupine. Merci, eh, Najlepša hvala za te natančne odgovore na različna vprašanja. Naslednja je Ana Gomez, naša koordinatorka iz skupine SD. Hvala lepa, gospod eh, Brizaro. Govorili ste o radikalizaciji, ki je zajela nekje med 50 do 100 tisoč oseb nekako se je globalizirala, istočasno pa je razdrobljena. Govorili ste o tem, da bi morali mobilizirati ak lokalne akterje, da bi tudi ne muslimane in muslimane pritegnili na našo stran. Brez tega ne bo šlo. Da ne bodo ti postali potem žrtve elitističnega vahabizma ali nekaterih protiislamskih gibanj v v okviru populističnih sil, pa tudi nepopulističnih sil. Kolikor sem slišala, so težave tudi z povratniki in zaporniki. Ali boste Turkom dopustili, da kurde tako masakrirajo in ne boste nikoli sodili? ne uspemo niti razrešiti težav z evropskimi zaporniki v Turčiji in v okviru kurdske skupnosti. Zanima me tudi, kako gledate na grožnjo, ki prihaja iz Libije, glede na to, kakšno rasulo smo tam postili. Upam, da se bomo danes lahko tudi s komisarjem Moskovicijem lahko pogovorili o finančnih vprašanjih. 10 eh, milijard vrednost goljufije pri trošarinah, enak znesek pri DDV-ju. Vemo, da se ti zneski že dolgo časa uporabljajo za financiranje terorističnih, kriminalnih skupin. Ti skupine pa so povezane tudi s terorističnimi skupinami, med drugimi tudi z Al-Kaido. Našim vladam pa je vseeno, ne govorijo o tem, ne izvajo potrebnih reform. Lahko bolj konkretno poveste, kako se ti akteri financirajo preko naših sistemov zaradi pomankljivega ukrepanja naših vlad. Hvala lepa, Ana Gomeš. Veliko političnih in tudi tehničnih vprašanj, večinoma političnih vprašanj. Dobro poznam načine mikrofinanciranja. Govorili smo tudi o makrofinanciranju, govorili bomo še o mikrofinanciranju opažamo pa tudi pri tej tematiki, prej sem govoril o makrofinanciranju, kako bi temu rekel, o tem, da je trenutni sistem sankcij neprilagojen realnemu stanju makrofinanciranja in podobne občutke imamo tudi pri mikrofinanciranju. Tisto, kar izvajamo, ti ukrepi naj bi zmanjšali vpliv nekaterih instrumentov, ki jih imajo v rokah teroristi. Veliko smo se usmerili naprimer na vprašanje šifriranja, rekli smo, da bomo uporabljali šifrirana sredstva za disimulacijo, ampak saj smo videli, teroristični napadi v Bruslju in Parizu so se zgodili tudi s pomočjo zakonitih anonimnih načinov financiranja. In ta anonimizacija, ta možnost, da se ti prilivi in nakazila anonimizirajo, povzroča težave. Teroristi uporabljajo naše vrzeli in se preko tega financirajo. Enako smo videli tudi naprimer pri vnaprej plačanih karticah. Množična večkratna uporaba teh kartic skozi celotno verigo se pojavlja predplačilne kartice so veliko uporabi, res je, da se sicer zmanjša znesek pri takšnih karticah, ampak ne razrešujemo temeljnega problema, ta pa je, da prihaja v tem kontekstu do anonimizacije. Vsak lahko pri, v nekem časopisnem kiosku z gotovino kupi predplačilno kartico in potem to uporablja za različne instrumente. Postopoma sicer zadeve prilagajamo, tudi ko gre za represivno plat, je pa res eh, čas, da stopimo v korak s teroristi, ker smo vedno nekoliko za njimi. Libija, grem kar lepo po vrsti, kot ste zastavljali vprašanje. Že prej sem povedal, da v Libiji ugotavljamo, da se evropejci tja odpravljajo, zato da bi se borili na strani islamske države. Situacija je danes manj kaotična, kot je bila pred nekaj leti. Po drugi strani pa dejansko ugotavljamo, da se situacija v Libiji in še posebej v Tuniziji postopoma širi skozi regijo. Res je tudi, da nekatere vlade v podsaharski Afriki izražajo veliko zaskrbljenost zaradi povratka džihadistov. Džihadisti se vračajo v te države. Velika negotovost vlada glede prihodnosti. Sredstva, ki jih imajo, pa nikakor niso prilagojena kontekstu, s katerim se soočajo. Zelo malo sredstva imajo na voljo, zlasti obveščevalne službe, pa tudi vojske. Francija in tudi druge države morajo tudi igrati, po mojem mnenju, zelo pomembno vlogo, tudi dolgoročno gledano. V teh državah, eh, zato da zagotovimo varnost v teh državah in predvsem, da. Poskrbimo za to, da ne bo prihajalo do trgovine z težkim orožjem iz Libije in tudi iz drugih držav. To trgovino je treba izkoreniniti. Kar zadeva povratnike vi ste spraševali o zapornikih kurdov. Ja, na stotine, nekaj sto evropskih džihadistov trenutno zadržujejo kurdi. Sirski kurdi so oborožena skupina. V mednarodnem pravu ne obstaja obveznost, ki bi jo nalagali državi izvora, da sodi tem ljudem. V Franciji prevlada načelo ozemlja. Francija seveda prejema svojo odgovornost tudi, ko gre za kurde, ampak mislim, da se tu nima smisla spuščati v neko logiko pogajanja s kurdi. Naj še enkrat povem, da so ti džihadisti danes predmet intenzivnega lokalnega trgovanja mislim, da ne bi bilo smiselno, da vstopamo v to igro. Mednarodna zakonodaja natančno določa, kakšne so obveznosti. Kurdi se v prvi vrsti borijo, tako kot ostale oborožene skupine v Siriji, ampak ko bodo enkrat zadeve zaključene, bomo lahko posameznikom sodili. Ne vem pa, ali sodni sistem tam ponuja vsaj minimalna jamstva, ko gre za pravičen in enakopravni sodni proces. Kaj pa ne muslimani? Trenutno se soočamo z realnostjo, ki presega družbene sloje, se pravi zajema muslimansko skupnost, tudi druge skupnosti so na nek način preobremenjene zaradi tega pojava strani te skupnosti, o kateri ste tudi sami govorili, to je bilo bistvo vašega vprašanja, neko reakcijo, kakšno reakcijo lahko pričakujemo od njih. Borimo se proti ideologiji, ampak veliko pojmov tu mešamo. Zelo enostavno je metati vse v isti koš in reči, ne vem, vsi salafisti so džihadisti, ampak to pomeni, da ne poznamo dobro, ne. Korana, ne džihadistov, ne teh ideoloških bojev, ki so vladali med posameznimi tokovi v Alžiriji in drugod. Enostavno je mešati stvari, ampak zadeve so veliko bolj kompleksne. Tudi salafisti zavračajo džihadiste, večina. Čeprav so imeli na začetku neko skupno osnovo. Zato ne smemo zapasti v poenostavljene analize kompleksnih primerov. Zagotovo ne moremo biti prvi, ki bomo metali kamen v drugega. Teroristi imajo svoj način delovanja, njihov cilj je strateški, spodbujajo ideologijo. Danes tudi ugotavljamo, kakšni so obrisi tega načina delovanja. Ne moremo zdaj pod vprašaj, postavljati celotnih skupnosti zgolj zaradi tega, ker eh, nekateri posamezniki, ki izvajo takšne dejanja, trdijo, da so del teh skupnosti. Hvala lepa za odgovore na ta štiri vprašanja. Predvsej težavna vprašanja, ki delno ostajajo odprta. Naslednji na seznamu je gospod Depre iz skupine Alde. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se tudi sam rad pridružil kolegom, ki so pohvalili gospoda Brizarja zaradi predstavitve, ki jo je podal, bila je zelo jasna, zelo lucidna. Zanima pa me, gospod Brizar, kaj lahko stori Evropska unija na tem področju. Mislim, da bi morali v našem posebnem odboru morali storiti več, zato da se stvari izboljšajo. Štiri operativna vprašanja bi imel. Kot prvo, ocena grožnje. Ali obstaja nek kraj oziroma mesto, kjer se srečujejo vodje za to področje iz posameznih držav? in se pogovarjajo o ceni grožnje, o nujnosti, o resnosti grožnje, ali Europol igra kakšno vlogo v tem kontekstu ali bi lahko Europol igral bolj pomembno vlogo. Govorili ste o radikalizaciji, naslikali ste dokaj črno sliko 50 do 60 tisoč radikaliziranih oseb, to je dvakrat več, kot jih ima belgijska vojska. Vem, da belgijska vojska ni največja v Evropi, ampak vseeno dvakrat več radikaliziranih, kot je članov belgijske vojske. Ni nujno, da bodo vsi ti radikalizirani posamezniki ukrepali. Zanima pa me, če si službe med seboj izmenjujejo informacije o posameznih elementih, ki bi lahko dali vedeti, da bo prišlo do izvedbe ukrepa da bi vsaj približno lahko predvideli ukrepanje teh oseb, da bi se lahko bolj osredotočili na posameznike in jih preiskovali. Rekli ste tudi, da je lokalna raven zelo pomembna, ampak sprašujem se, ali se posvetujete z lokalno ravnjo. V Belgiji pri nas, na primer, ne poročamo županu, zlasti ne posredujemo informacij o terorizmu znotraj občina ali skupnosti, ker ne želimo, da bi se te informacije pretirano razširile. Zato me zanima, kako vi gledate na izmenjavo informacij na lokalni ravni. Ali obstajajo tu kakšna pravila, morda praksa? Omenili ste tudi socialna omrežja. Več strokovnjakov je reklo, da se bomo v prihodnjih letih soočali predvsem s težavo, ki jo predstavlja šifriranje. Zanima me, če se vodje varnostnih ali obveščevalnih sil med seboj pogovarjajo o šifriranju tudi na evropski ravni. Še zadnje vprašanje. Osupal sem nad tem, da na evropski ravni ni poenotenja, ko gre za stopnjo grožnje. V Belgiji imamo tristopansko lestvico, v Franciji morda štiristopansko, v Združenem kraljestvu petstopansko. Ali se ne bi morda uspeli dogovoriti o tem, kaj predstavljajo te stopnje oziroma ravni grožen in ali ne bi za vsako raven predvideli tudi posebne ukrepe. Se pravi, če je Francija na četrti ravni, se nekaj zgodi avtomatično tudi v Belgiji, zato ker smo sprejeli, ne vem, protokol o boljšem sodelovanju. Hvala lepa vnaprej za vaše odgovore. Zelo zanimive točke ste izpostavili, kar zadeva oceno grožnje. To je po mojem mnenju zelo pomembno vprašanje, ker je vezano tudi na vaše prvo vprašanje, kaj lahko stori Evropska unija. Osupel sem, zato ker ste v tem parlamentu predstavniki vseh držav Evropske unije. In uh, ne vem, zakaj kljub temu prepočasi napredujemo, zakaj so komisije in ostale institucije bolj neodzivne. Večinoma se odzovejo šele, ko se nekaj zgodi. Zgoditi sta se morala dva velika napada, 2004 v Madridu, potem 2015 v Parizu, 2016 v Bruslju. Šele po vseh teh napadih smo naprimer prejeli dokument o PNR-ju, ampak to je zgolj ena plat celotne zgodbe, ko gre za bolj učinkovit boj proti terorizmu, ko gre za celovito upoštevanje tega pojava. Smo pa v samem jedru problematike. Države članice Evropske unije ne dojemajo teroristične grožnje na enak način. Nedavno sem bil na konferenci, kjer je sodeloval tudi nekdani minister za zonane zadeve ene od držav z vzhoda, ne bom imenoval te države, da ne bom povzročal nelagodja. In moram reči, da sem bil kar nekoliko zaprepaden, ko je na tej konferenci na kateri je bilo govora o terorizmu, ta minister rekel, ta nekdani minister rekel, da terorizem ne predstavlja grožnje za državo, odkuder prihaja. Ne vem, ali se je zmotil, ampak tudi če ta država še ni bila prizadeta zaradi terorističnih napadov, so jo morda teroristi izkoristili kot tranzitno državo. Tako da se res ukvarjamo s tem vprašanjem, kako razumeti stopne oziroma intenzivnost teroristične grožnje. Zlasti, ko gre za sprejemanje skupnih odločitev, je to še toliko bolj kompleksno, ker se ne strinjamo glede samega dejstva. Ali obstaja izmenjava informacij? Da, obstaja vsakodnevna izmenjava informacij na vseh ravneh, glede tvegan, glede posameznikov, ki predstavljajo tveganje. Zagotovo mora tudi Europol odigrati ukrepljeno vlogo, nedvomno. Sicer smo vložili veliko truda v to področje, tudi veliko sredstev, Europol ima na voljo zdaj veliko več sredstev, ampak vseeno bi moral Europol postati bolj operativen, kot je v tem trenutku. Europol in Eurojust sta facilitatorja, zato bi po mojem mnenju morala imeti tudi vedno bolj operativno vlogo. Vse to kot osnova za to, da odgovorim na vaše ostale vprašanja. Če želimo sprejeti skupno politiko na tem področju, moramo osnovna dejstva razumeti na enak način. Lahko bi se o tem usklajevali na ravni Evropskega koordinatorja za boj proti terorizmu, predvsem pa bi morali oblikovati neko skupno zavedanje grožne in teroristične grožne ter tveganja. V nekaterih primerjih se res eh, posamezne države oziroma regije med seboj povezujejo, imajo skupne programe, naprimer tudi britanski in francoski programi obstajajo, ampak ti programi se nanašajo zgolj na posamezne vidike, na, vem, na socialni vidik, na vidik izobraževanja. Tako se sodeluje na lokalni ravni. Lahko se vzpostavi sodelovanje na socialni ravni, na ravni izobraževanja, lahko tudi na verski ravni. Posamezni sogovorniki se morajo med seboj pogovarjati, najti moramo referenčne točke za te posameznike, da se z njimi povežajo, vstopijo v dialog, da lahko tudi oni nekako zabeležijo te šibke znake, ki kažejo na to, da je morda nekdo nevaren. Informacije se izmenjujejo občasno, ampak nimamo sistematičnega izmenjevanja informacij. Zato bi morali poskrbeti za večjo sistematizacijo, ko gre za izmenjavo informacijo in ko gre za preventivo na lokalni ravni. Številni na lokalni ravni sploh še niso ustrezno sposobljeni za to, da bi lahko izvajali preventivne ukrepe ko gre za radikalizacijo. Se pravi, kako bi lahko posameznike ohranili na pravi poti, kako se odzvati na vprašanja, ki se pojavijo v tem kontekstu v primeru radikaliziranih posameznikov. Zdi se mi, da potrebujemo pravo mobilizacijo, nek konkreten načrt, ki ga zaenkrat še nimamo. Kar zadeva instrumente, urodje, socialna omrežja, razprave s tem v zvezi potekajo tudi na ravni Evropske komisije pogovarjamo se tudi z eh, internetnimi ponudniki. Predvsej težav imamo pri doseganju napredka pri tem vprašanju, verjetno to veste. Zato smo se pogovorili najprej z Evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu. Pomembno je, da pozornost posvetimo temu, kako teroristi operativno uporabljajo te instrumente, ker bomo tako imeli veliko večji učinek, kot če bi se pogovarjali zgolj o propagandi. Propaganda, kot veste, je nekaj, kar teroristi uporabljajo, ti akteri uporabljajo, ampak pri tem jih ščiti nacionalna zakonodaja. Dobro bi bilo, da bi preprečili teroristom, da dostopajo do teh instrumentov, s katerimi potem izvajajo napade. In naprimer teroristični napadi so se do sedaj uspešno izvajali prav zaradi tega, ker so uspeli uporabljati takšne instrumente, ki so predpogoj sine qua non. Pogovoriti se je treba tudi z internetnimi podjetji, da se stori več, da se prepreče dostop do teh instrumentov. Hvala lepa, kolega Barizar. Kolega Depri je govoril tudi o 60 tisočih radikaliziranih posameznikih, se pravi gre za dvakratnik števila vojakov v belgijski vojski. Preden dam eh, besedo kolegi Van Ordno, pa bi vas prosila še, da nam podate neke vrste analizo te astronomske številke. Gre morda za neko gradualnost. Arno Donžon je prej govoril o tem novem napadu, ki je prizadel Francijo pred dobrimi desetimi dnevi. Govorili smo tudi o tako imenovanih fiši S. Gre za dosjeje o potencijalnih terorističnih napadalcih, o radikaliziranih osebah, zlasti tistih, ki pridejo ven iz zapora. Kako lahko policija torej spremlja posameznika? Omenili ste teh 50 oziroma 60 tisoč radikaliziranih posameznikov. Besedo predajam kolegi Van Orno, pa boste potem odgovorili, če se strinjate. Še na ta tri vprašanja, ki sem jih zastavila, ker sem ravno dobila besedo. Basan Majaši, 71-letni terorist je prečkal celo Evropo pred nekaj tedni, gospod eh, ni več ravno v rosnih letih celo Evropo je prečkal, preden so ga aretirali v Turčiji. Čeprav je bil zelo poznan. Res je bil v teh letih že upokojenec, ampak no, malce vas provociram. Tri kratka vprašanja, torej še z moje strani. Zdaj pa besedo predam kolegi Van Ordno iz Združenega kraljestva. Much, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. In hvala gospodu Brizarju za vse komentarje in prispevek. Najprej komentar k temu vprašanju skupne ocene grožnje. Mislim, da to ni problem nacionalnih vlad. Obstaja veliko mehanizmov za to, da se pripravi skupna ocena. Imamo skupino za boj proti terorizmu, Europol in CEN. In no, noben ne pravi, da bi bila grožnja, ocena grožnje težavna. To ni problem. Problem z, z vidika ocene nastopi takrat, ko pride do ločnice med levo in desno, levico in desnico. In tukaj sedaj dajem pač politični eh, povdarek. Omenjali ste PNR, torej uh, to ni bil problem, ki je bil povezan z nacionalnimi vladami, temveč je bil problem v tem, da so imeli različne politične skupine različne poglede. Uh, Toliko sem želel pokomentirati. Imel pa bi nekaj vprašanj. Veliko ste govorili o, džih, o džihadistih, povratnikih in o vprašanjih, ki so povezane z njimi. In zdi se, da smo nekoliko zaprepadeni, da ne vemo točno, kako bi se lotili te problematike. Uh, Nizozemci naj bi prijeli in eh, predstavili pa sodišče vsem, eh, vse to vrstne džihadiste povratnike. V Združenem kraljestvu imamo eh, težavo z osumljenimi morilci, z Šajkom Al-Šafijem in nismo predvsem nismo posem jasni oziroma ne vemo točno, kaj storiti, kajti vsaka vsak ukrep ima negativno plat. Ne vem, ali ne bi bilo mogoče imeti nekega posebnega mednarodnega sodišča, ki bi se spoprijelo s temi vprašanji. In potem, ko, se, ko so ti ljudje obsojeni, je vprašanje, ali bi potrebovali poseben objekt za nje. Vemo, da imamo primere takega ukrepanja drugot, pa tudi ti so se skazali za problematične. Torej, meni se zdi, da gre tukaj za zelo temeljno vprašanje. Naj ti bomo našli neke dobre uh, rešitve in potrebujemo dobre razmisleke v ta namen. Naslednje vprašanje je, ali bi nas moralo uh, skrbeti orožje za množično uničenje in eh, povezava med njim in teroristi. Moje vprašanje je, ali bi nas morala skrbeti kakšna nacionalna vlada nekje, ki bi se navezala in povezala z določenimi terorističnimi elementi, ki bi jim na tak ali drugačen način pomagali. Torej, na nek način se lahko posvetimo temu, da ljudje eh, oziroma da vozila zaprejo peljajo v množico ljudi, kar je grozno, ampak eh, posledice so relativno omejene. Ko pa govorimo o orožju za množično uničevanje, pa se stvari dvignejo na posem drugo raven in zanimajo me vaše misli o tem. Hvala. Beseda je vaša. Hvala lepa. Bom najprej odgovoril vam, gospa predsednica ocena je 50 do 60 tisoč radikaliziranih posameznikov, to je konsolidirana ocena, ki temelji na nacionalnih ocenah tega, koliko oseb se je radikaliziralo. Vsaka država ima svojo predelitev tega, kaj je tu radikaliziran posameznik, zato je težko najti poenoteno predelitev, ampak gre za konsolidacijo podatkov iz vseh držav v zvezi s tem, koliko je radikaliziranih posameznikov. To ne pomeni nujno, da tem posameznikom službe sledijo ali jih nadzirajo, ampak nekje deset tisočim vendarle sledimo in jih spremljamo, zato ker so potencialno nevarni. Lahko tudi takoj odgovorim na vaše vprašanje glede spremljanja strani obveščevalnih služb. To je tak krovni term, ki skriva več različnih praks predvsem se mi zdi, da so pozorni na te posameznike. Spremljanje se izvaja, če imamo na voljo dovolj sredstev. Obveščevalne službe imajo omejena sredstva, zato je to spremljanje oziroma sledenje bolj nadaljavo, če lahko temu tako rečem. Ne vem, spremljajo posameznikov preko telefona, preko elektronskih podatkov. Potem se ti podatki analizira, zato ker nimamo sredstva, da bi fizično sledili vsem potencialno nevarnim posameznikom. Nimam dodatnih informacij v zvezi s tem, koliko nevarnim posameznikom sledimo fizično, ampak eh, to sledenje, spremljanje zajema cel niz različnih praks in instrumentov, ki jih imajo na voljo obveščevalne službe. Potem ste spraševali še o primeru džihadističnega posameznika, konkretnega uh, posameznika, gre za francoskega gasilca, ki je prebival v Belgiji, v Bruslju, bil je ustanovitelj centra verskega centra v Molenbeku. Gre za primer, ki ga bodo morali organi še precej bolje pojasniti. Zaenkrat so zgolj povedali, da so tega posameznika zajeli na nacionalni ravni da so ga torej prijeli, ne vem pa, ali so ga prijeli na francoskem ozemlju ali so ga izročili Turki. Ne vem tega. V tem trenutku tega ne vem. Gospod, vi ste me spraševali o PNR-ju. No, v svojih pripombah ste se dotaknili tudi vprašanja PNR-ja. Država, ki jo ne bom zdaj imenoval, oziroma več jih je bilo, ki so nasprotovali obdelavi osebnih podatkov. Politično nasprotovanje je bilo prisotno. Razumem seveda, zakaj je prišlo do zastoja, ampak nekatere države enostavno nimajo enakega dojemanja tega problema, ker jih terorizem do sedaj še ni prizadel. Terorizem jih ne zadeva v enaki meri kot nas zato nimajo takšne pripravljenosti, kot jo imamo mi, da bi hitreje napredovali pri teh vprašanjih. Nekatere države zavlačujejo, vemo, katere to so. Zavlačujejo pri PNR-ju, zavlačujejo tudi pri izmenjavi nacionalnih podatkov, ko gre za džihadiste oziroma za druge posameznike. Mednarodno sodišče, ja, zelo dobra zamisel, ampak saj že obstaja. Mednarodno kazensko sodišče bi lahko imelo naprimer razširjeno pristojnost tudi za to področje. Tudi ko je šlo za razmere v Sahelu, tam smo džihadistom lahko sodili na tem sodišču, bili so tudi obsojeni za vojne zločine, ki so jih zagrešili. Zato je bila to res dobra zamisel, ki bi nam tudi omogočila, da se izognemo postopkom pred nacionalnimi sodišči. V Iraku, naprimer, in tudi drugot v Siriji so zadeve kompleksne zaradi posameznih skupin. Političnega soglasja ni bilo glede tega vprašanja, niti znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov nismo uspeli dosegli soglasja. Nekatere države, kot veste, nasprotujejo temu predlogu, sistematično temu nasprotujejo, sistematično nasprotujejo vsem predlogom, ki se nanašajo na sirsko-iraški spor. Spraševali ste me tudi o terorizmu in o orožju za množično uničevanje. Še enkrat naj povem, da gre za del mita, ki je dokaj trdoživ, ki se upira času. Pogosto navajam ta primer. Res je, da je v preteklosti bilo vzpostavljenih nekaj stikov, med teroristi, med terorističnimi organizacijami in eh, družbami oziroma posamezniki, ki so sodelovali pri orožju za množično uničevanje. Ampak zaenkrat še nismo bili priča temu, da bi se neka teroristična skupina lotila te avanture. Za njih bi torej bila avantura. Kot rečeno, sam vedno podam primer, ki je zame več kot zgovoren. Gre pa za 11. september, kako je nastal 11. september, kaj je kako se je potem zgodba razvijala. Prvotni načrt eh, ni bil ta, da se napade dvojčka. Par mesecev pred napadi je bil načrt ta, da bi civilna letala zgrmela v jedrske elektrarne. Osami Ben Ladno so takrat predstavili to zamisel in on je rekel, ja, na papirju načrt izgleda dobro, ampak v realni situaciji je pa toliko neznanih stvari, toliko spremenljivk, ki jih ne moremo nadzirati. Naprimer, ko gre za veter ali bomo dosegli jedrsko elektrarno zgolj s civilnim letalom, niti nismo gotovi, da bomo s tem dosegli večje število oseb. Preveč neznank, preveč spremenljivk je v tem načrtu, zato je to zamisel zavrnil, rekoč pripravite mi nekaj bolj konkretnega, bolj zanesljivega, bolj operativnega. Potem so se vrnili z načrtom o napadih na dvojčka. Trgovinski center so napadli že leta 1993. Se pravi, ni šlo za neko sistematično načrtovanje, poskušali so, eksperimentirali različne možnosti tudi v Afganistanu v centrih za urjenje so se tega lotili, številni so se poškodovali, ko so sami izvajali vse te poskuse. Civilistom to v resnici niti ni takrat toliko škodilo, ker so večinoma bili poškodovani oziroma ranjeni ti borci. Strokovno znanje je vsaj za te skupine, teroristične skupine, preveč kompleksno, premalo tega znanja imajo. Teroristične skupine delujejo bolj priložnostno, skladno s svojimi interesi, ni jim nerodno, če zgrešijo, želijo čim hitrejše, čim bolj enostavne in čim bolj učinkovite rešitve. Zato dvomim, da bi se teroristične skupine lahko nenadoma začele posluževati to vrstnega orožja. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam še soporočevalkama Helgi Stevens in Moniki Holmajer. Najprej gospa Holmajer. Še dva dobita besedo za tem. Seznam je zdaj zaključen ob pol petih moramo zaključiti s to točko. Kristina Wimberg in kolegica Paga Zaurtundova. Najprej pa Holmajer in Stevens. Hvala lepa, gospa poročevalka. Hvala gospodu Bizarju za to, da imamo možnost se danes pogovarjati z vami. Jaz sem še vedno pri uvodu, dokler vam ne uspe najti slušalk. Najlepša hvala za ta pogovor danes z vami. Če se navežem na zadnjo točko, kot poročevalki oziroma sovo poročevalki, uh, sem sli, sme, seveda slišim različne izjave. Britanska vlada govori nekaj drugega kot avstrijska, ta znova nekaj drugega kot francoska in nemška in to pomeni, da naše delo ni zaradi tega nujno lažje, ampak skušati tukaj najti skupni imenovalec, pa naj gre za um, orožje za množično uničenje ali pa nr. Moje vprašanje je, ali se strinjate z to domnevo, da bi lahko preventivno prepričevali, da bi neupravičen si imeli dostop do materiala, do katerega ne bi imeli, pa naj gre za tukaj jedrski material ali pa za nekaj, kar je išlo iz nekih kemikalij ali iz bioloških uh, prekurzorjev. Skratka, sistemi spremljanja, sistemi preventive, ali bi ti zadoščali za to, da bi poskrbeli, morda tudi za to, da bi mm, preprečili, da bi ta material nenadzorovano prehajal naše meje. Mislim, da je to tudi bistveni vidik. Um, seveda pa ne želim tukaj uh, Eh, zaganjati preplaha ali pa koga spraviti na napačne misli, zatem ko menja množično za, eh, orože za množično uničevanje. Potem pa še tukaj enote, kar zadeva centralne, specializirane ali evropske enote. Omenjali ste eh, župane, socialne skupnosti, nevladne organizacije. Uh, Veliko časa smo razpravljali namreč o tem, da so eni na dobri strani in policisti in varnostni organi pa so tukaj pravzaprav uh, tisti uh, zlobni organi. Tukaj sem nalaščo prikazala stvari črno-belo. Torej, uh, pri tem pa naj bi te stva, strani delovale in sodelovale uh, ob zaupanju in sodelovanju. Torej, policisti naj bi sodelovali s socialnimi uh, organi in tako naprej. Enako velja za nevladne organizacije. Ogromno uh, težav je že bilo tu, tudi v teh odnosih in rada bi videla, kakšno je vaše mnenje o tem. Potem, uh, imamo nacionalne centralizirane in specializirane enote za boj proti terorizmu in te zelo pogosto že vključujejo oziroma premalo vključujejo regionalne enote, ki delujejo na področju policije in varnosti pri Europolu in tudi v Franciji so ugotovili pa, da je pravzaprav to tisto bistveno, da se regionalne enote vključujo intenzivno v to delo, kajti one so tiste, ki vidijo določene stvari ali opazijo tiste stvari pri svojem delu na kraju samem, ki se potem sploh ne poročajo na nacionalni ravni, ker pač padajo pod nek prad ali ker niso dovolj. Um, vidne, da bi jih bilo vredno poročati. Torej, o njih ne poročajo nacionalnim enotam. Zato bi rada slišala vašo oceno tudi o tem in odnos do tega, ne, kakšen bi bil dostop do sistema Siene. Ta je pravzaprav zelo omejen tudi eh, za enote, ki se borijo proti terorizmu. Zakaj? Zaradi eh, določenih eh, pomislekov zaradi katerih je omejen dostop do informacijskega sistema SIEMA tudi um, enotam, ki se borijo proti terorizmu. In potem še zadnja istočnica, aktivacija muslimanov. Govorili ste o 60 tisoč ljudeh, potem o tistih 10 tisočih, ki so dejansko zelo. Uh, nevarni za Evropo. To, kar mene zlasti zanima, pa je, gospod Rani je to poimenoval kot celoten zunani ekosistem. V kolikšni meri nam uspeva naše temeljne človekove pravice, uh, vladavino prava, enakost spolov, strpnost do različnih veroizpovedi. Torej, ta uh, pristop, ki izhaja iz temeljnih vrednot, ali nam ga uspeva izvajati tudi vizavi tistih, ki prihajajo k nam, ki preživijo pri nas kot um, muslimani in ali smo mi sposobni prepoznati njihov kanon uh, vrednot, tako da bi vse skupaj postal naš skupni nabor vrednot, ne glede uh, na to, katere veroizpovedi je oseba. Tako da bi bile te temeljne človekove pravice in temeljne vrednote tisto, kar eh, bi veljalo za končni cilj vseh. In potem še zadnje vprašanje. Ugled, ki ga imamo, če zamem zdaj zadnje eh, raziskave iz Belgije, iz eh, Nemčije in tudi iz Francije, ko govorimo o enakosti spolov. In raziskave kažejo, da je odgovor, ali ta enakost obstaja, odgovor je ne. In v 95 odstotkih so bili odgovori taki, da je zadnji sodnik imam, ne pa nekaj, kar izhaja iz našega sistema vrednot. Zato bi raje, eh, rada slišala od vas, kako menite, da bi dejansko lahko razvili ta skupni nabor vrednot, kajti ekosistem teroristov lahko deluje le, če ljudje dvomijo v vrednote. Če pa so vrednote jasne, potem nimajo več dvomov o njih. Zato bi prosila, če lahko poveste kaj več o tem une foule de questions. <laughs> Excusez. Se v kup vprašanj ste zdaj dobili? Ja, bom odgovoril na ta vprašanja. Naj začnem s temi bolj enostavnimi. Hecam se. Kar zadeva dostop, da imajo teroristi dostop do jedrskih, kemičnih in drugih snovi, o tem sem že malo govoril. Tisto, kar mene skrbi, je morebiten dostop do prekurzerov za eksplozive, da bi teroristi dobili tak dostop. Evropska zakonodaja obstaja na tem področju in Evropska zakonodaja pravi, da ne moremo dopustiti, da se v drogeriji ali kje druge kupi prekurzorje za to vrstne eksplozive oziroma če do tega že pride, je treba zapisati tudi ime tistega, ki je kupil sestavne snovi za izdelavo eksploziva, naprimer tudi, ko gre za TNT in podobno. Evropa lahko še izboljša stvari na tem področju. Upoštevati je treba to realnost in to je očitek, ki ga pogosto namenjamo zakonodajalcu, da deluje skladno z lastno logiko, ampak ta logika je pogosto precej oddaljena od realnega stanja. Omenili ste tudi zaupanje na lokalni ravni med policijo in ostalimi. Tu ne gre za nek nov pojav. Tu ne gre zgolj za problem s katerim bi se morala ukvarjati policija, ko gre za radikalizacijo. Gre za sam razvoj teh idej. Če obstaja kakršenkoli sum, da nek posameznik sodeluje pri načrtovanju terorističnih napadov, bi morali tega posameznika začasno pridržati in ga preiskati. Pa ne bi bilo nobenih težav, ampak pojav, s katerim se soočamo, je veliko bolj kompleksen. Policija ne zadošča. Vzpostaviti je treba partnerstvo med državnimi in lokalnimi službami in organi, kajti lokalni organi so tisti, ki najpogosteje prvi odkrijajo pojave radikalizacije. Nikakor pa to ne zadeva zgolj policije kar zadeva enote za usklajevanje na področju protiterorističnih dejavnosti. V Franciji, naprimer, imamo trenutno predlog, da se vzpostavi sistem, ki bi stremel k veliko večji stopni usklajevanja, če ne celo združevanja posameznih elitnih skupin na področju boja proti terorizmu. Res bi lahko nekaj podobnega predvideli tudi na evropski ravni, ker se soočamo s čezmejnim tveganjem in eh, dokazano je že bilo, da so to posamezniki, ki prečkajo mejo ti, ki izvajo teroristične napade. Prej sem eh, pozabil omeniti, da gre za marginaliziran pojav. Velika večina muslimanov v naših državah popolnoma spoštuje naš vrednostni sistem, naše demokratične vrednote. Se pravi, mi se ukvarjamo z marginaliziranim problemom, ko gre za posameznike, ki se potisnejo na rob družbe, ki imajo potem določene zahteve, tudi verske, ideološke zahteve, ki nimajo dejansko nič skupnega z veliko večino muslimanov. Zato ne moremo združevati teh dveh elementov. Nimamo težave z muslimani, ko gre za demokratične vrednote. Imamo težave s posamezniki, ki imajo verske, ideološke zahteve, zato bi morali ta problem obravnavati drugače. Bi se pa vsekakor morali držati, kako naj temu rečem, naših vrednot, demokratičnih vrednot, republikanskih, vsaj za nekatere izmed nas. Hvala, Elga Stevens tudi torej, druga eh, so poročevalka, seveda ni hierarhije med temi poročevalci. Hvala lepa, gospod predsedujoča, do, dober dan in hvala, da ste prišli, gospod Brizar. Nažal moram reči, da, celoti, da se celoti strinjam z vami. Leto 2018 je naš boj proti terorizmu še ni zaključen. Prav nasprotno, pred nami so še številni zapleteni izzivi. Eden od teh izzivov je to, da bi zavarovali zonanje meje naše unije in zdi se, da je to eh, teč, eh, slava točka naše politike. V treh napadih v Parizu je šlo za povratnike iz Sirije. Eh, ljudje so prišli znova v Evropo prek migrantskih poti prek eh, otoka Leros, nekateri pa so prišli eh, preko Mačarske, ker so se pretvarjali, da so eh, begunci iz Sirije. Veliko dela imamo še pred sabo. Gospod pri vas, z vašim znanjem in vašim poznavanjem vas sprašujem, kaj lahko poveste, kaj menite, da so še vrzeli pri zaščiti naših zonalnih meja in ali imate kakršnakoli priporočila, ki jih moramo vključiti v naše poročilo. Hvala lepa. Merci bien. Hvala lepa. Gospod Brizar, beseda je vaša. Torej, to vprašanje je prav gotovo zelo zanimivo. Um, torej, naš eh, center je predvsem tudi ugotovil, kako so um, teroristi 13. novembra prišli v Evropo in sicer preko Balkana po leti 2015 in sicer uh, čez Srbijo, Makedonijo in Mačarsko in potem so bili v Avstriji in v Nemčiji. To je zelo pomembno vprašanje. Vi ste povdarili, da je Evropa napredovala in da je spremenila šengenski zakonik. Uh, Ampak to, kar je za nas pomembno in da bi prišli še dlje, je praksa teroristov samih. Oni so se prilagodili eh, tem eh, bolj sistematskim nadzorom na eh, migracijskih poteh in so zato tudi spremenili eh, te poti. Eh, to, kar danes ugotavljamo, je da nekateri posamezniki oziroma teroristične, teroristične skupine, da um, si lahko pridobijo na turškem ponarejene potne liste in uh, na ta način tudi lažje uh, pridejo na ozemlje Evropske unije in sicer preko Bolgarije. To so tudi nove poti. Uh, ki um, se je odprla e, pred nekaj časom in to omogoča članom teh terorističnih skupin, e, ki naj bi izvedli atentate pri nas, da pridejo na to ozemlje. To je bil samo en tak primer. Torej, to ugotavljamo v zadnjem času in Želim povedati tudi nekaj o tem, kako so uporabili teroristi te migracijske poti. E, to um, je. Um, Torej, e, seveda so zagovarjali idejo kalifata e, z, z ozemeljskimi mejami in tako naprej. Ampak potem se je začela migracijska kriza in potem. Uh, je prišlo do tega, da so teroristi spremenili operativne metode. Najprej, torej na mesto, da bi prišli v Evropo teroristi in tu ostali samo nekaj tednov, torej, ki so jih hitro usposobili eh, in ki imajo evropske potne liste, torej ugotovili so, da Eh, ti, um, te osebe niso bile dovolj usposobljene. In ob koncu 2014-2015 se je spremenila potem ta metoda in potem se je odprla ta možnost, eh, kajti ena balkanska država je junija 2015 eh, se odločila, da bo odprla mejo um, in um, um, Potekalo je tako, da so imeli nekako izvidnike, eh, ki so potem poročali drugim, kako se po najlažji poti pride v Evropo. In izkoristili so to možnost, eh, da je potem večji del te skupine, ki je izvedel atentate v Parizu, prišel po tej poti. Torej, to je v bistvu bila potem tudi eh, zaželena politična strategija. Eh, sporočilo je bilo bolj ali manj to, eh, ostanite eh, na ozemlju eh, kalifata. Hvala za ta dodatna pojasnila. Torej, tu gre za leto 2015. Eh, o teh primerih ste govorili. In upam, da se je od takrat situacija izboljšala, sedaj pa med pak za OA, e, torej pred zadnja, je na vrsti in potičem Kristina Vjemberg. E, začeli smo z nekaj minutami zamude, ne vem, ali imate vlak e, v, nazaj v Francijo, trenutno itak ne vozijo ti vlaki. Hvala, gospa predsednica. Govorila bom špansko. Uh. Zelo zanimivo. Predstavitev ste podali tudi moji kolegi, so se vam že zahvalili za to predstavitev, še sama bi se vam rada zahvalila. Govorili ste o različnih načinih financiranja, o različnih oblikah napada. Na srečo, moram reči, da na srečo nimajo tolikšne zmogljivosti, da bi dosegali naprimer eh, eksplozive, da bi lahko dosegali oziroma dostopali do različnih oblik orožja, kajti potem bi bila lahko škoda večja. Govorili ste o financiranju in rekli ste tudi, da samo del tega denarja lahko zaznamo na teh svojih radarjih, naprimer, ko gre za sredstva, ki jih uporabljajo radikalizirane skupine. Imate pa tudi vi kot francozi zelo pomembne izkušnje za vse nas, evropejce skupnost, ki obstaja v Franciji, lahko pomaga tako vam, kot tudi nas, zato da bi skušali na nek način zaustaviti delovanje teh socialnih ekosistemov, kjer se širi določena vrsta ideologije. Zaradi tega je praktično nemogoče ugotoviti, kje se pojavlja ta nasilna radikalizacija. Bi vas pa rada vprašala, ali te skupnosti, ki jih analizirate v Franciji, ugotavljajo, da prihaja do mikroizsiljevanja, se pravi, da v skupnostih obstaja že ta toksičnost ekstremistov, ki se kaže v tem, da ekstremisti oziroma radikalizirani posamezniki izvajajo to mikroizsiljevanje. Zanima me tudi, ali ste lokalizirali večje število skupnosti, v katerih je težko uh, ločevati med radikalizacijo, versko radikalizacijo in nasilno radikalizacijo oziroma fanatizacijo. Imata obe smeri predvsej podobnih elementov. Zanima me torej, ali opažate kakšne podobne elemente pri ekstremni verski radikalizaciji in fanatizaciji. Hvala. Hvala za vaše vprašanje. Eh, torej, motiv za radikalizacijo, ki vodi do nasilja, ti motivi so lahko zelo različni, nimamo nekih eh, preciznih tipov in enkr, mm, nekaj, kar bi mm, bilo mm, vedno enako. Eh, Prim, če nek posameznik postane terorist, je lahko, da je prišel iz nekega kriminalnega okolja. To je seveda razmeroma pogosto, ampak to v bistvu tudi ni nič novega. To je um, tako, da se dva svetova, uh, da mejita drug na drugega. Uh, in pri zadnjih atentatih uh, je uh, logistična pomoč prihajala iz teh uh, tega organiziranega kriminala, tudi iz majhnega kriminala, ampak drugo vprašanje, izseljevanje, mikroizseljevanje tega ne poznam iz tega, kar sem videl, ampak predvsem se ukvarjam s Francijo in z Belgijo. E, torej, in tudi, kar zadeva druge države, se tega zdaj ne bi tako izpomnil, da to obstaja. Uh, Um, torej, kar zadeva mikrofinanciranje, je seveda tako, da ne potrebujemo veliko sredstev, da se organizirajo, da pripravijo odhod iz nekega območja ali tudi za izvedbo terorističnega napada z neko, nekim zelo rudimentarnim orožjem. Ampak nismo pa ugotovili, da bi. Um, teroristična omrežja uporabljala to metodo. Kristina Binderk je na vrsti zadnja. Tak, fru ordförande. Jaz pa govorim švedsko in dovolite, predsedujoči in gospod Brisar, da se najprej zahvalim za to predstavitev. Rada bi se navezala na to, kar je povedala Helga Stevens. Videli smo precejšnje migracijske tokove leta 2015 in 2016. Vemo, da so z njimi prišli tudi določeni teroristi. Tako da imam dodatno vprašanje. Omenili ste, da potrebujemo meni nadzor. Vsaj menim, da ste. Ampak od 12. maja ne bomo več mogli ohranjati oziroma izvajati um, nadzora na mejah, razen če se spremeni šengenski kodeks. Torej, tvegamo, da bodo k nami prišli novi imigranti. Ali je kdo analiziral, ali to tveganje obstaja uh, in ali je to tveganje povezano z tem, da ne bomo več mogli ohranjati nadzora na naših mejah. Potem ste govorili tudi o novih izjivih. Jaz bi temu rekla kar nove grožnje. Jaz vidim grožnje, ko ljudje prihajajo množično. V zadnjih letih se je to dogajalo in so zaprošali za azil, če tudi do njega niso upravičeni. Potem, če se jih zavrne, potem uh, začnejo uh, poiskati nezakonite poti. Naprimer, na božičnem sejmu v Berlinu oseba tam je bila brez dokumentov, bila je zavrnjena, tudi na finskem uh, je pa na švedskem je bila lani tudi, uh, je bila tudi oseba kriva za napad, ki je bila na švedskem nezakonito in je bila radikalizirana. Torej, kako vi vidite te grožnje in kako naj se z njimi spoprimemo? Hvala. Da odgovorim na vprašanje. Vsaka država ima seveda tudi svojo politiko, kar zadeva posameznike. Mnoge, nekatere države um, um, Um, az, pred um, prosilce za azil ne samo um, nadzirajo postraje, temveč um, ponekod, in o tem se je tudi že govorilo, Eh, so um, nekateri lahko povezali tudi s kriminalnimi ali terorističnimi deja, dejavnostmi in um, se vodijo postopki. Vsaka država ima svojo politiko na tem področju, ni skupne politike. To, kar sem že rekel, eh, teroristi so uporabili eh, torej, um, um, brzili, ki so se pojavile pri nadzoru na mejah in sicer 2015, eh, šlo je za balkansko pot, to je bil nek prehoden pojav in takrat eh, so prišli v Evropo, um, um, so prišle osebe, Eh, ki so bile sicer pod radarjem, vendar ki so imele napačne dokumente, um, sirske, iraške in tako naprej, ampak to je bil nek zelo natančen, natančno časovno obdobje, kjer je prišlo do teh pomankljivosti in teroristi so to izkoristili za prihod na um, naše ozemlje. In potem so tudi izvedli te atentate v Bruslu in v Parizu. Hvala. Um, gospod Šal Brisar za ta zelo precizna od, eh, za te zelo precizne odgovore in prav gotovo nam bo to pomagalo pri pripravi poročila. Hvala za jasnost, za koherentnost, eh, tudi za bistrost vaših prispevkov. Hvala lepa v imenu, cilj, v imenu odbora in um, srečno pot domov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 changement. Ah, c'est bon. Mes chers collègues. Collegice in collegi, prosim vas da ponovno sedete. Sedaj sledi izmenjava mnen. Eh, druga točka na dnevnem redu in sicer z Rafaelom Laninijem, zvezdnim preiskovalnim sodnikom um, gre predvsem za pravosodno sodelovanje v boju proti um, financiranju terorizma. Torej, e, ukrepe, ki jih je sprejela Evropska unija, ti ukrepi so bili sprejeti na osnovi priporočil e, skupine za e, finančno ukrepanje in tudi na osnovi sklepov Varnostnega sveta Združenih narodov gospod Brizar je že opozoril malo na obrise tega. E, torej, ta skupina za finančno ukrepanje v posebnih priporočilih e, poziva vse države članice k medsebojni pomoči na pravnem področju pri kazenskih postopkih v civilnem pravu, v, v upravnem pravu, v povezavi s e, financiranjem terorizma. Uh, Potem na ravni Evropske unije smo sprejeli ustrizne določbe v zvezi z pranjem denarja, z nezakonitimi tokovi eh, gotovine, potem gre seveda tudi za zasek in za zamrznitev teh sredstev. Akcijski načrt komisije se osredotoča predvsem na preprečevanje in na identifikacijo po geslu um, sledi denarju, follow the money, tako da se ugotovijo eh, dvomljivi finančni tokovi in da se na osnovi tega ugotovi tudi morebitna terorističn, morebitno, morebitno teroristično um, ozadje. Um, in tudi tu se povdarja pomen sodelovanja med državami članicami, predvsem enot za um, finančne obveščevalne podatke. Gospod Manjanini, vi imate velike, velike izkušnje um, v boju proti financiranju terorizma, tudi na operativni ravni in to bo prav gotovo pomemben prispevek za delo našega odbora. Eh, predvsem soporočevalki ki boste to lahko uporabili. Predlagam, da dobite besedo za 20 minut in potem, ali ste, se strinjate z metodo ping-pong, se pravi, da neposredno odgovarjate na vprašanja. Ja, seveda bom rad odgovoril na vprašanje, eh, gospa predsedujoča. 20 minut na, eh, imam na razpolago, se pravi, da moram biti razmeroma kratek. Podal bom analizo terena, torej to, eh, kar izhaja iz eh, pravnih dosjejev, s katerimi se ukvarjam v zadnjih letih v zvezi s financiranjem terorizma. Moram pa seveda najprej povdariti, kakšno je stanje. In tu bomo tudi videli, kje so meje za uporabo določb, ki jih imamo v belgijskem pravu, vendar eh, To velja seveda tudi za evropsko pravo, kajti naše določbe izhajajo v glavnem iz evropskega prava. To bo moja prva točka. Potem kljub tem omejitvam je sedanji normativni okvir um, pomemben predvsem iz dveh vidikov in tu bom omenil na dva primera. Uh, In sicer tu ne gre za financiranje teroristične organizacije kot takšne, temveč za financiranje eh, tako imenovanih tujih bojevnikov, foreign um, fighters. In tu vidimo, da je sod, evropsko policijsko in pravosodno sodelovanje um, bilo zelo učinkovito in razen tega bom. Um, Um, opozoril na francosko-belgijski dosje, ki iz katerega izhaja uspešnost tega sodelovanja. Financiranje terorizma je seveda transversalno področje. Um, um, torej ne gre samo za financiranje, za čisto financiranje terorizma, temveč gre bolj za terorizem nasplošno, torej financiranje ima lahko tudi druge posledice. Um, moram se malo vrniti tudi um, na začetek, torej boj proti financiranju ko, ko, terorizma se je začel predvsem um, 2001, ko je predsednik Bush govoril o finančnem džihadu in takrat je šlo za Al-Qaido. Uh, Potem je 28. septembra 2001 bila sprejeta rezolucija Združenih narodov za boj proti terorizmu in takrat se je govorilo predvsem o tem, da je treba zamrzniti sredstva, sumljiva sredstva. E, to e, načela iz rezolucije 2001 veljajo še danes. In če si ogledam ta načela, moram reči, da smo izhajali iz mogoče malo napačnega postulata, kajti mislili smo, da teroristične organizacije potrebujejo veliko denarja za izvajanje terorističnih eh, dejanj in da uporabljajo klasične bančne tokove za kruženje sredstev. Zadnji atentati pa so pokazali, in ki so bili zelo smrtonosni, da eh, ni, so potrebni visoki stroški, včasih to eh, celo nič ne stane. Torej, eh, to ne pomeni, da teroristične organizacije ne potrebujejo denarja. Um, ampak tu smo že malo pri kriminološkem pristopu k vprašanju. Gre za asimetrijo med sredstvi, ki se uporabijo za izvedbo atentatov in škodo, ki eh, jo povzročijo ti atentati za države, kjer so se zgodile in za žrtve. In um, če um, torej um, 11. septembra 2001 so um, teroristi potrebovali 200 do 300 tisoč, 500 tisoč dolarjev, za to škoda pa je bila tisoč milijard dolarjev. Tu vidimo ogromno asimetrijo med uloženim eh, denarjem in škodo, ki je bila povzročena. Eh, želim tudi povdariti, da načelo, da teroristične organizacije ne potrebujejo denarja, tu eh, seveda ne drži tako. In sicer ne gre zdaj za financiranje atentatov samih, temveč bolj za plačilo njihovih pripadnikov, tudi za financiranje propagande in ustreznih omrežij. In tudi, naprimer, v Belgiji je PKK, um, kurdska organizacija, um, potrebovala veliko sredstev tudi za širjenje svoje propagande. In pri tem vidimo, kako se uporabljajo eh, denar terorističnih organizacij. Potem, kar zadeva omejitve sedanjih normativnih določb, eh, želim opozoriti na članek eh, Petra Neumana iz leta 2017 z naslovom Follow the money in gre za financiranje terorizma in on piše Don't follow the money torej ne slediti denarju, to ne privede do ničesar. Seveda moramo biti bolj nijansirani. 2015 je eh, teroristična skupina um, imela 1,7 milijarde dolarjev in to je bila najbolj bogata teroristična skupina, 1,7 milijarde dolarjev za teroristično skupino Islamska država. 2015 eh, pa so um, um, vse druge teroristične organizacije imele 60 milijonov dolarjev. Torej, tu vidimo velike razlike med eh, sredstvi, ki so na razpolago terorističnim organizacijam in um, um, posledicami, um, ki jih imajo ta dejanja. Torej, um, um, potem nadzor finančnega sistema. Um, drž, islamska država ne uporablja eh, te klasične tokove, temveč um, in um, avtor tudi opozarja na to, da smo malo kontraproduktivni. Um, um, kajti eh, tudi nekatere družbe za eh, transfer denarja um, nočejo um, izdati svojih podatkov, predvsem tudi eh, o določenih državah, naprimer Somalija. Ampak v Somaliji in če se vsak transfer v Somalijo šteje za sumljivega, je to seveda problem, kajti mnogo Somalcev pošilja do, denar domov in s tem pomaga domačemu prebivalstvu. Um, torej, tu ne gre za finančni sistem, temveč predvsem dobivajo in sicer islamska država, um, predvsem z izkoriščanjem naravnih virov, z segom premoženja posameznikov. Uh, islamska država je nastala um, kot kvazi država. Uh, Um, torej imeli so um, seveda tudi izdatke za učitelje, za um, sistem varnosti, za, to so bili izdatki za birokracijo, um, ki so nastali s vzpostavitvijo kvazi države. In eh, ti, ti izdatki uhajajo um, nadzoru pravosodnih organov v Belgiji ali v Evropi, torej mi nimamo nobenega upogleda na v to, kaj se je dogajalo um, pri financiranju um, islamske države v Siriji ali v Iraku. Um, potem, eh, torej to sirsko-iraško območje, um, pa, um, torej, so pa bili seveda drugi ukrepi, naprimer embargo ali tudi eh, vojaške operacije, ki so ovirale dejavnost islamske države. Gospod novi mester tudi pravi, da je bombardiranje, torej ZDA, pri tem so bombardirali neko skladišče, kjer so potem odkrili na 10 eh, tisoč milijonov dolarjev v gotovini. In to je seveda bilo razmeroma špektakularno, če eh, si ogledamo po drugi strani 60 milijonov dolarjev, ki smo jih zasegli pod naslovom teh terorističnih dejavnosti. Um, mislim, da ne bo nič novega, če vam rečem, da je tudi. Um, um, um, torej imamo študijo, ki kaže, da je um, denar, ki je potreben za izvedbo uh, atentata, v povprečju samo 10 tisoč dolarjev. Um, vir financiranja terorizma je pogosto, to so pogosto osebiri, individualni viri. Um, um, torej, ko gre za izvedbo atentatov, gre za um, denar um, terorističnih enot um, in malo je takih enot, ki dobivajo neko podporo od zgoraj. In pri odkrivanju uh, um, načrtov atentatov um, s pomočjo sredstev za, um, um, um za boj proti fin, um, ter, financiranju terorizma, to nam ne pomaga dosti. Potem, če vidimo, uh, torej da gre za, manjšne, za manjše vsote. 13. novembra 2015 eh, v Parizu atentati so menda stali 82 tisoč evrov izvajalcem teh atentatov in to v drugih primerjih je to še dosti nižji strošek, naprimer v Nici je 14. julija 2016 86 mrtvih, mrtvih. E, v bistvu je bil strošek samo najem e, kami, kamiona, tovornjaka. E, in tudi v Berlinu je strošek bil, ni bilo nobenega stroška, kajti atentator je ukradel vozilo. In, eh, in atent, atentat v Šalerawaju, kjer je atentator z nožem um, ranil dve osebi, um, ali naprimer tudi v Garson Taral v Bruslju 20. junija 2016, um, kjer je um, prišlo um, do um, eksplozije nekega razstreljiva, vendar je ta bomba uh, imela napako, tako da ni bilo hujših, um, na, uh, hujših um, posledic, ampak v bistvu je bil izdatek samo za torbo in za to, e, da to plinsko bombo, ki je bila uporabljena pri tem. Torej, želim povedati, da uh, ukrepi za financiranje tudi terorizma in boj proti financiranju terorizma, eh, da um, nam to zelo malo pomaga pri boju proti grožnjam, s katerimi se soočamo in tudi pri preprečevanju terorističnih napadov. Torej, to so omejitve, ampak to ne pomeni, da to ne, nima nobene vrednosti. In sicer bom to ponazoril na dveh primirjih kjer so ukrepi za boj proti terorizmu eh, bili uporabljeni uspešno in sicer gre za kazensko sodišče v Bruslu 21. marca 2013, eh, gre za tudi za mednarodno sodelovanje, kaj ti francoske oblasti so obvestile belgijske o mm, dveh libanoncih, eh, ki um, prihajata iz Libanona in boste pristala v zadnjem timu in da naj bi pregledali njihovo prtljago. In tam so našli um, vsoto malo više od milijon evrov in nikoli mogli, eh, niste mogli dokazati um, vir teh sredstev. Um, seveda ni bilo možno ugotoviti, da, to, da gre za povezavo s teroristično dejavnostjo. Uh, torej, um, ni bilo možno uporabiti teh določb. Uh, sicer je ta sum bil zelo velik, vendar ni bilo dokaza za to. Vendar imamo določbe proti pranju denarja in to je omogočilo, da eh, so obsodili te osebe na tri leta in da so zasegli milijon eh, evrov, ki je bil mogoče namenjen teroristični organizaciji. Eh, potem uredba Eh, kar zadeva nadzor eh, gotovine. Tudi to je pomembna uredba, ki je bila uporabljena v tej zadevi za boj proti terorizmu in mislim, da je šlo za boj proti terorizmu, čeprav je šlo potem konkretno za pranje denarja. In še en drug primer, tudi tu smo v Belgiji 2012 eh, in dva posameznika naj bi zbirala denar za organizacijo PKK, kurdsko organizacijo PKK. Bila je izvedena preiskava, našli so denar, to je dosje, ki eh, trenutno poteka in sicer na kazenskem sodišču v Ližu in um, obtožujejo uh, jih um, financiranja terorizma na osnovi belgijskega prava. Um, in sicer šlo je za zbiranje denarja, kampanja se temu reče. Se pravi, mm, nek ehm, prisiljen znesek, ki naj bi ga člani kurdske diaspore um, plačevali v ta sklad. Um, torej da naj bi eh, namenjali to eh, kurdski organizaciji, bodi si prostovoljno ali ne prostovoljno. In treba je, nekateri seveda dvomijo o tem, ali je PKK res eh, teroristična organizacija. Če bo sodišče reklo, da to ni teroristična organizacija, potem bomo Eh, kljub temu tako, da ti dve osebi ne boste mogli dokazati um, izvora denarja in uh, boste spet obsojeni zaradi pranja denarja. Torej, tudi to je primir, uh, eh, da določbe, ki jih imamo na razpolago, lahko pomagajo tudi v boju proti terorizmu boj proti terorizmu in sedaj boj proti financiranju eh, tujih bojevnikov opozorjeno je bilo že na to, da so se mnoge, da so mnogi evropski državljani šli v Sirijo in v Irak in tam pomagali islamsko državo. 400 oseb jih je bilo iz Belgije, naj bi jih bilo iz Belgije, ki so šle v Irak ali Sirijo. E, financirali so um, um, potovanje z lastnimi sredstvi. Uh, Eh, ali tudi od sorodnikov, mm, mm, ali, ali socialnih nadomestil, kajti mnogi so bili pravzaprav brezposelni. Eh, in potem se je seveda eh, zgodilo tako, da so, jih, da so jim izbrisali domicil in s tem so tudi prenehali prejemati socialna nadomestila. In to, torej treba je bilo čim prej um, prenehati plačevati socialne nadomestile tem osebam, ki so se izselile tja. Potem islamska država um, je plačevala seveda bojevnike, ki so se mu pridružili, ampak vojaške dejavnosti in embargo so mogoče pa sedaj vendarle izsušile te vire islamske države in ti bojevniki so sedaj brez denarja v Siriji in zato pogosto eh, prosijo prijatelje in družinske člane v Belgiji, da jim eh, nakažejo denar. Um, predvsem tudi socialna nadomestila, ki so more biti še na njihovih računih. Torej, ko smo bili obveščeni o tem pojavu, da evropski ali belgijski državljani nakazujejo denar um, tujim boj, boj, bojunikom, borcem, um, smo uporabili več sredstev. Gre za uh, sodelovanje v okviru Evropola in tako smo lahko ugotovili, uh, kakšni so finančni tokovi. Um, kako potekajo ta eh, nakazila. In ugotovili smo, da obstajajo zbiravci sredstev. Um, torej, iz Belgije, kako pride denar um, do teh um, belgijskih borcev, ki so v Siriji ali tudi drugih evropskih državljanov, ki so v Siriji. V večini primerov se uporabi Western Union, uh, družba za transfer denarja. Uh, denarna nakazila. Denar v Belgiji zbira nek zbiralec, e, ki pa ima svoj sedež v Libiji ali v Turčiji. E, in od tam se potem nakaže denar, torej iz Turčije ali Libije, v, v Sirijo. In če to ugotovimo, Torej, pogosto je tako, da eh, preko WhatsAppa ali preko, um, ali preko spleta se ta oseba obrne na um, sorodnika doma in mu pove, kako um, mora plati denar, naprimer preko Turčije ali preko Libanona. In potem, ko denar pride v Turčijo ali v Libanon, eh, se ga nakaže v sirsko-iraško območje ali pa imajo tudi različne druge metode kompenzacij in um, um, torej nakazilo um, od tu borcu, ki je tam pomeni tudi um, financiranje terorizma. Ampak pravzaprav je tudi lahko eh, identificirati te ljudi. Predvsem so te družbe, ki so nam pri tem pomagale. Kaj ti, um, te družbe so prijemale veliko denarja, brez kakšnega razloga, zelo kratkoročno in um, in uh, sicer so to dobivali oziroma ti zbiralci denarja so dobivali um, ta denar od zelo različnih oseb in to um, ampak ne gre samo za nakazila iz evropskih držav, temveč tudi naprimer iz Kameruna in tako naprej. Ne gre samo za evropski pojav. Torej, dobili smo seznam teh zbiralcev sredstev in vsak eh, nacionalni organ je potem um, ugotovil, kateri so državljani, ki so nakaz, nakazovali denar temu zbiralcu. In potem smo v Belgiji. Eh, pristopili do teh ljudi, imeli smo torej imena zbiralcev sredstev in potem smo videli, kdo je v Belgiji nakazoval tja denar in um, s to analizo smo lahko ugotovili tudi um, še druge zbiralce denarjev, kajti gre seveda za neke prečne povezave. In to analizo smo je izvedla naša enota za finančne obveščevalne podatke in um, ki se imenuje CETIF. Um, in tako smo identificirali osebe, ki so pošiljale denar. In vse te osebe so predmet pr pr pr eh, kazenske preiskave, pravosodne preiskave tudi to je način boja um, proti um, financiranju terorizma. Potem, kar zadeva kazni, um, 20. februarja 2018 je kazensko sodišče um, obsodilo mamo in sestro enega borca, uh, ki sta poslali 10 tisoč evrov um, Eh, in sicer zato, da si je lahko kupil orožje in mama je bila obsodila, obsojena na uh, leto um, oziroma na dve leti pogojno in sestra na osem mesecev pogojno. Torej, to je um, evropska problematika in gre tudi že za nekaj drugega. In sicer je vrhovno sodišče v Parizu obsodilo mamo, na dve leti eh, zapora. V tem primeru in v Združenem kraljestvu so bolj strogi. Um, um, Um, torej, um, nek eh, stric je bil obsojen na dve leti, tri um, mesece, ker je poslal svojemu nečaku eh, določeno vsoto denarja. Um, na nizozemskem prav tako um, je bilo, so bile takšne obsodbe. Torej tu je eh, evropska problematika, različni instrumenti političnega in pravosodnega sodelovanja so bili vzpostavljeni z določenim uspehom. Europol usposablja eh, oziroma uh, eh, je ja, v sodelovanju z Western Union lahko pripravil te sezname eh, zbiralcev denarja, eh, ki se potem tudi izmenjujejo na evropski ravni. In uh, razen tega so bila različna srečanja, kjer je prišlo do izmenjave informacij med evropskimi državami. In, um, Vsaka država bo postopala proti lastnim državljanom, ki so izvajali takšna nakazila. Um, torej, potem eh, izmenjava informacij med različnimi državami je organizirana tudi pri, eh, v sestankih Eurojusta. Ko sem izvajal analize o Siriji, sem ugotovil, da so tudi drugi pošiljali, nakazovali denar um, iz Belgije, torej ne belgijski državljani, temveč drugi. Um, in nisem takoj prijavil pravosodnim organom to dejstvo, da je prišlo do teh nakazil. E, torej v boju proti financiranju terorizma, um, torej teh individualnih, e, individualnega financiranja, tudi tu uh, menim, da še kar dobro funkcionira sodelovanje med državami članicami. In drug primer takega sodelovanja je primer Lafarge. O tem ste prav gotovo že slišali. In sicer eh, gre tu za afero, kjer, um, um, um, ki je tajna, ampak kljub temu je prihajalo, prišlo do uhajanja informacij v Belgiji in um, tudi francoski tisk eh, poroča o tem, um, eh, kaj ti tu gre za francosko-belgijsko zadevo. Ta dosje je zelo obsežen in tudi zelo prisoten v javnosti. Lafarge je multinacionalka, cementarna, ki je imela uh, podružnico v Siriji in sicer so investirali 600 milijonov evrov, se mi zdi. 2010-2011 so odprli to cementarno in potem se je začela vojna v Siriji in Lafarge se je Lafarge eh, sumijo, da je financiral teroriste na terenu in sicer s tem, da uh, so plačevali ljudi, eh, da so blokirali dostop do cementarne, tako da so lahko neovideno delali. In gre za zaščito torej cementarne, ampak obenem je to seveda tudi financiranje terorizma. In sicer je nek bivši delavec v cementarni Lafarge opozoril na to. Od tam je prišla informacija. In Mislim, da smo še vedno premalo obveščeni o tem, kaj se je dogajalo na tem sirsko-iraškem območju. Tisk mediji deloma poročajo o tem, deloma so tudi govorice, ki se jih sliši, um, ampak uh, opremljivih podatkov pa imamo. Premalo. Torej, ta dosila Farš je bil najprej francosko-belgijski primer, kajti eh, to je eh, podjetje s sedežem v Parizu z eh, delničarji v Belgiji, glavni delničar Lafarge je belgijsko podjetje GBL, ki je v Belgiji zelo znano in zato Eh, so nas francoski organi tudi prosili za sodelovanje v tem primeru, torej poslali so Evropsko zaprosilo za pravno pomoč. Predvsem je treba vedeti, ali so belgijski delničarji vedeli za te dejavnosti v Siriji, ali so rekli, da naj se deluje tako, kot se je delovalo ali ne. In to uh, bi seveda pomenilo, uh, prispevek k financiranju terorizma, če bi se to uh, zgodilo tako, da so tudi delničari to vedeli. Torej, um, s, um, skupaj s francoskimi organi se izvaja preiskava in ta sistem skupnih preiskovalnih enot je zelo učinkovit, kajti belgijski dosije nekako prispeva k nadaljnemu razvoju francoskega dosjeja in tudi obratno. Tako da um, je to zelo pretočno in to je dober primer um, zelo plodnega sodelovanja med različnimi državami članicami, eh, kar zadeva belgijsko državno tožilstvo um, smo dobili seveda številna zaprosila za pravno pomoč na področju financiranja terorizma in pravzaprav um, to um, štejemo kot neko prioriteto in jih tudi um, vsa ta zaprosila zelo hitro izvedemo, izvršimo. Um, potem, kar zadeva. Um, um, torej, če je nekdo um, osumljen, da je šel na sirsko-iraško območje, um, mora, je treba izvesti finančno analizo te osebe po belgijskem pravu, tudi njegovega okolja. In to nam omogoča, da ugotovimo, um, ali je, na primer, dvignu denar na turško-sirski meji in tako naprej. In tako dobivamo informacije, da je šel v Sirijo in um, lahko ugotovimo, po kateri poti je šel. In potem, um, če je nekdo odšel 2015 in 2016, njegova mama nakaže preko zbiralca sredstev uh, sinu, potem uh, lahko ugotovimo, da je verjetno ta oseba še živa. In to je seveda lahko tudi za nas pomemben uh, podatek, ali bo eh, se ta oseba more biti nekoč vrnila v Belgiji, Belgijo. In to um, um, s tem ugotavljamo tudi, um, kako um, poteka izdelava um, ponarejenih dokumentov in tako naprej. In ta um, preiskava je tudi pokazala, da je šlo za uporabo teh eh, ponarejenih dokumentov. Torej, zelo pomemben mm, inštrument, fin, ampak ne samo na področju neprepreprečevanja terorističnih aktov, kajti Eh, pogosto ni nobene finančne povezave med eh, teroristično celico in teroristično organizacijo, na katero se celica sklicuje, ampak eh, to vključuje seveda tudi druge vidike, o katerih sem jaz govoril, tudi če financiranje ni tako pomembno pri neposredni izvedbi kakšnega terorističnega dejanja. Uh, ampak moram reči, da nasplošno sem kar zadovoljen s tem sodelovanjem. Hvala lepa za to jedrnato, zelo slikovito predstavitev. Podali ste tudi ogromno nazornih primerov, konkretnih primerov, predstavili ste tudi sodbe in zadeve, v katerih trenutno postopki še tečejo. Hvala lepa za vsa ta pojasnila glede mehanizmov na področju pravosodnega sodelovanja, ki dobro delujejo. Zelo lepo ste tudi pojasnili, kako je vse skupaj povezano tudi s preiskavami financiranja tujih borcev, kako delujejo tako imenovani zbiralci, kako to služi tudi kot eh, dokaz, da je nekdo še živ. Besedo pa predajam Ani Gomez, koordinatorki skupine SD. Kolegice in kolegi, lepo vas prosim, da ste zelo kratki pri svojih prispevkih, da bo gospod Malanini lahko odgovoril. Deset minut imamo še. Gospod Malanini, prej ste govorili o primeru Alvala in Omenili tudi, da ste s podjetjem Western Union lahko spostavili sodelovanje, da ste ugotovili, katere osebe so bile vse vključene v financiranje, da ste zajeli celoten krok oseb. Kakšna pa je povezava z mrežami organiziranih kriminalnih združb? Lahko poveste kaj več o tem. Gre za organizirane kriminalne združbe, ki sodelujejo s teroristi zlasti z vidika financiranja ko gre za tudi trgovino z orožjem, drogami in ljudmi. Kar zadeva eh, financiranje prokselitizma v Belgiji. To potem prevede tudi do nasilnega ekstremizma. Se mi zdi, da je Belgija sprejela nekaj ukrepov na tem področju. Kaj nam lahko poveste s tem v zvezi, ko gre za delovanje na ravni sodišča? Kar zadeva vaše prvo vprašanje, povezava med belgijskimi teroristi in organiziranimi kriminalnimi združbami, ta po mojem mnenju ne obstaja. Naj pojasnim. Edina povezava, ki jo vidim med teroristi, običajnimi klienti, s katerimi se soočam v teh dosjejih in organiziranimi kriminalnimi združbami, je ta povezava med nekdanjimi prestopniki, delinkventi, ki so naprimer izvedli kakšen oborožen rop ali kaj podobnega. Te povezave so večinoma vezane na to, da imajo vsi neko preteklost, da imajo kar to teko. Ali teroristi uporabljajo tudi običajne mreže, ko gre za pridobivanje lažnih dokumentov? Da, povezava med teroristi in mrežami organiziranih kriminalnih združb ni tako zelo očitna, ampak po drugi strani je povezava med eh, teroristom in njegovimi kontakti v kriminalni združbi, do katerih je prišel preko svoje kriminalne preteklosti, ti pa obstajajo. Ti delinkventi iz eh, tega konteksta se običajno zelo hitro oddaljijo od eh, teroristov, kadarkoli imajo z njimi stik iz drugih razlogov, zato ker ne želijo, da bi jih eh, sumili, da so tudi oni vpleteni v teroristične dejavnosti. Kar zadeva verski proksilitizem, to samo po sebi ni kaznivo dejanje. Širjenje določenih idej samo po sebi ni kršitev, ni kaznivo dejanje. Lahko vam povem, da v Belgiji zagotavljamo relativno intenzivno spremljanje nekaterih posameznikov, za katere sumimo, da so širili verske dogme. Kar zadeva muslimansko vero, je daritev nekaj pomembnega in nekateri se bojijo, da bi te darove oziroma donacije preusmerili v teroristične organizacije. Tako da so opredelili tudi posamezna verska središča oziroma verske centre, ki jih nekoliko bolj spremljamo. Tudi javno tožilstvo v Belgiji in nekateri centri za socialne zadeve pravijo tam različne preiskave, naprimer, ko gre za seznam članov, kdo so ti člani, kam gre denar, kaj je s tem denarjem, ki se iz roke v roko predaja v zadju mošeje, ne vem. Pravosodni organi nadzora nad tem nimajo. Tu pa seveda računamo na obveščevalne službe, na naslete obvesti o tem, kaj se dogaja na krajih, kjer mi nimamo dostopa. Euh, kaj pa Western Union? Western Union sodeluje vsakič, kadar pošljemo zahtevek na Western Union, nam zelo hitro odgovorijo. Mislim, da je to povezano tudi s tem, da je to ameriška družba, če se ne motim. In če bi ZDA obtožili, da financirajo teroriste, bi jih hitro dali na hladno. Mislim, da je to njihov ključni motiv. Hvala lepa. Helga Stevens je naslednja. Helga Stevens je ena od dveh poročevalk pri tem dosegu. Hartelijk bedankt. Dank u wel, voorzitter. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Gospod Magnini, kot soporočevalka moram predlagati konkretne in merljive ukrepe, ki bodo imeli dodano vrednost kot prvo, ali menite, da obstaja povezava med črnim trgom in terorizmom in ali gre dejansko tukaj za eh, denarni tok, eh, da je to tisti del, ki ga eh, pozabljamo in če da, kako potem lahko se spopademo z tistimi terorističnimi skupinami, ki služijo predvsem s prodajo kulturnih dobrin na črnem trgu. In potem, če še pomislimo tukaj na kriptovalute, ali tukaj kaj, uh, smo tukaj kaj prezreli, prezrli, da uh, namreč ali upoštevamo v strezni vred, uh, meri tudi plačila s kriptovalutami. Hvala. Povezava med črnim trgom in trgom umetnin je izjemno kompleksna tudi ko gre za preiskovanje z naše strani, tega nikako ne bom skrival. Tudi ko gre za trgovino s kulturnimi dobrinami, vemo, da pač obstaja. Osebno sem se odzval na špansko prošnjo. Namreč vsake toliko prejmemo v Bruse tudi kakšno takšno prošnjo. Namreč Španija je sumila, da je prišlo do nekaterih sumljivih dejanj tudi pri trgovini z umetninami, zato smo hitro zadevo preiskali. Vemo, da na belgijski ravni to obstaja, ampak eh, sam sedim v pisarni, tako da je moje orožje računalnik in eh, kuli. Tako da smo seveda mi zastavili to vprašanje potem eh, pristojnim službam, vendar na belgijski ravni zaenkrat še nismo obravnavali dosjejo s tem v zvezi. Na evropski ravni pa to obstaja, ker kot rečeno smo se odzvali na prošnjo španskih kolegov. Glede kriptovalut, to je verjetno naslednji veliki ziv, ko gre za financiranje terorizma, pa tudi ko gre za organiziran kriminal. Priznam, da trenutno niti ne vem, kako bi se lotili te problematike, ker je izjemno kompleksna. Tu je zunani domeč še toliko večji, Na ravni Evropske unije se moramo najprej pogovoriti, kaj smo pripravljeni storiti in česa ne, zlasti, ko gre za dostop do digitalnih podatkov v tujini. Gospod Brizar je to sicer na kratko omenil, če sem prav slišal, ampak če mi dovolite, mislim, da je nekoliko presegel okvir. Po mojem mnenju bi v okviru boja proti terorizmu na splošno morali delati tudi na tem, da bi evropski pravosodni organi imeli dostop do vseh elektronskih podatkov v tretji državi. Tudi na drugi strani oceanov, mislim, imam zlasti ZDA, kajti oni imajo dostop. Pri nekaterih dosjejih sem res odvisen od dobre volje ameriških organov strani določenega posameznika, ki sem ga sumil, da želi izvesti nasilno dejanje, so mi ZDA poslali kot neke vrste darilo, v smislu, da so mi poslali celoten račun Facebook od tega posameznika. S tem sem sicer okrepil svoj dosje, vse lepo in prav, ampak rekel sem si tudi, ja, to pa res ne. Če bi nek preiskovalni sodnik v Belgiji želel dostopati do elektronskih podatkov, zakaj na evropski ravni tega ne more pridobiti? Vem, da gre za izjemno kompleksno problematiko, ampak če je kaj takšnega, pri čemer bi kot preiskovalni organ želel doseči napredek, je dostop do elektronskih podatkov. Merci. Najlepša hvala. Hvala lepa za to jasnost, za realnost, hvala lepa tudi za odgovore na vprašanja kolegov. Hvala lepa, gospod Malanini. Tako kot pri vsaki dobri predstavitvi ste tudi sami izpostavili nadaljne perspektive, rekli ste, da bi morali storiti več, tudi poročevalki in člani odbora so z veseljem prisluhnili vašemu prispevku, no se zadnje je to v samem središču dela, ki ga opravljamo. Nekoliko ste tudi predvideli naša vprašanja. Ne vem, niste omenili sodne prakse Tele 2, tudi tu se zadeve nekoliko zapletajo. Jaz se vam lahko samo še zahvalim bili ste res celoviti v svojem prispevku. Zdaj smo obravnavali vsa vprašanja. Pomirili ste nas pri nekaterih vidikih, zlasti ko gre za mehanizme dobrega sodelovanja, ki že obstajajo. Se vam zdi, da je to prednostno tudi za države, ko gre za boj proti terorizmu, da bi lahko čim hitreje ukrepale? Nekaj vprašanj sicer še ostaja odprtih, ampak hvala lepa gospod Malanini za to sodelovanje. Predlagam, da ostanemo v stikih člani odbora in vi, če se strinjate. Hvala. drage kolegice in kolegi s tem začenjam tretji del našega današnjega srečanja in veliko veselje mi je da smem med nami pozdraviti komisarja Pjera Moskovisija za izmenjavo mnen govorili bomo namreč o različnih zakonodajnih predlogih ki sodijo v njegov portfelj prav tako pa bomo govorili o tistih zakonih, eh, ki, govor, ki so relevantni za naše delo v odboru za boj proti terorizmu oziroma financiranju terorizma. Pravkar smo imeli zelo zanimiv pogovor z gospodom Maleninjem, kjer smo se osredotočili na situacijo v Belgiji, hkrati pa smo govorili tudi o drugih primerjih po Evropi in lahko smo videli, da določeni instrumenti v Evropi vendarle delujejo. Eh, gospod komisar pa bo govoril o denarnih eh, tokovih, ki bodi si pritekajo v Evropo ali pa tistih, ki grejo iz Evrope, potem tudi o kulturnem eh, blagu, pa o eh, davčnih goljofijah, goljofijah na, pod, eh, na področju trgovanja z kulturnim blagom. In vse to sodi tudi v pristojnost našega odbora za boj proti terorizmu. Morda nam boste lahko povedali tudi nekaj več o pravilih in reformah, ki trenutno teče na področju sistema davka na dodano vrednost v Evropi. Tako da bi dejansko lahko naredili konec tem goljufivim praksam. Namreč problem goljufi na področju DDV je gromozanski. Ocenjuje se, da naj bi nastal 15 milijard evrov. Um, in gre za najstarejšo obliko goljofije, ki obstaja že kar 30 let. Reforma, ki se predlaga, pa bi morala začeti veljati leta 2020. Države članice in naše ustanove ste pozvali naj ciljajo visoko, naj visoko postavijo standarde, tako da bi dejansko lahko zaključili enotni trg. Gospod komisar, člani našega odbora se seveda zavedajo dejstva, da je boj proti terorizmu nekaj, kar je v pristojnosti več komisarjev. Zavedajo se, da če želimo se spoprijeti za to nadlogo, ki je zelo nedavno znova prizadela najno domovino, da bomo morali stvari pogledati tudi iz tega vidika, seveda ob tem, da pročujemo varnostne vidike. Gospod komisar, dovolite, da vam torej dam besedo za 15-20 minut. Potem pa predlagam, da bomo, eh, da vam eh, zastavijo poslanci vprašanje, na katere potem lahko odgovorite. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, članice in člani odbora, gospod in gospodje. Nisem tisti komisar, ki je v glavnini prestojen za boj proti terorizmu, vendar pa je res, da določeni vidiki mojega dela so relevantni za boj proti terorizmu. In zaveda, seveda sem zato z veseljem sprejel povabilo v vaš odbor, da bi skušal odgovoriti na vaše vprašanje po svoji najboljši zmožnosti. V uvodu naj omenim, ali pa delim z vami anegdoto. Še pred nekaj dnevi je trgovec z antikvitetami iz Španije bil ustavljen v Barceloni, ker so ga obtožili trgovanja z kulturnim blagom na velike, velike razsežnosti in ocenjevalo se je, da je teh veliko dobrin a, bilo. A, ukradenih, da jih je pravzaprav ukradla ali otujila ISIS ali oziroma Daesh. To blago, ki, s katerim se je potem preprodajalo, pa je služilo financiranju dejavnosti ISISA. In to dejansko kaže, da se spoprijemamo z ogromno nalogo, če želimo ustaviti delovanje teh teroristov, kajti ne morete izvršiti velikega napada brez uh, do, določenih sredstev. Vemo, da je virov veliko, vemo, da je to povezano z eh, trgovino z drogami, z organiziranim kriminalom. Vem, da moramo razločevati med obema, ampak dejansko med njima tudi obstaja povezava. Obstaja pa tudi vidik davčne goljufije. Tudi ta lahko povezamo s financiranjem terorizma. Torej, imamo tukaj cel razpon različnih možnosti, ki so na voljo. To pomeni, da moramo se s problemom spopremati na različnih ravneh, da bi lahko se učinkovito spoprijeli s terorizmom, ki je res eh, še le nekaj dni tega zahteval življenja tudi v moji domovini. Februarja leta 2016 eh, je na eh, eh, prosilo akcijskih organ bil pripravljen akcijski načrt za okrepitev boja proti terorizmu. Del tega akcijskega načrta je bil, da se prekinejo finančna sredstva in dostop do financ, ki ga imajo te teroristične organizacije. Kar zadeva davčne in eh, carinske organe, naj povem, da sem nedavno skušal okrepiti obstoječi sistem, To bom nekoliko podrobneje razložil kasneje. Hkrati smo ukrepali tudi pri tem, da smo se močneje spoprijeli z eh, davčnimi goljofijami. Kar zdajva eh, carinske preglede, je komisija pripravila dva predloga. Enega, ki zadeva kulturno blago, kulturne dobrine. Ta opredeljuje trgovanje z izplenjenim, z okradenim eh, blagom z umetninami, eh, s kulturnimi eh, dobrinami, ki so eh, bile torej, ne zakonito oduzete in, in da bi preprečil vstop teh dobrin v Evropsko unijo. Torej, želimo omejiti trgovanje s kulturnimi dobrinami, ki so bile ukradene. Bili smo šokirani, ko smo videli, kakšno je delovanje Daješa in kako uničuje kulturne znamenitosti in kraje. Eh, in še bolj šokantno je, če vidite, da se potem določene umetnine ponuja na spletnih dražbah za to, da bi se zbralo sredstva za teroristične dejavnosti. Le malo tega je, kar je španski minister uspel razkrinkati mrežo, ki je prodajala najrazličnejše artefakte, ki so bili naplenjeni v Libiji. Eh, zatem je stala velikanska organizacija. Do mene so pristopili tudi organi iz Francije, ki so zaplenili umetniška dela in artefakte, ki so verjetno izvirali iz Iraka dobiček oziroma izkupiček iz teh uh, ukradenih umetnin seveda se ne uporablja zgolj za financiranje terorizma, temveč tudi za pranje denarja in za organiziran kriminal v splošnem pomenu besede. In nikakor ne smemo dopustiti, da bi ukradena umetniška dela lahko vstopala v Evropsko unijo in tukaj krožila po evropskem uh, teritoriju. Gre za arheološka, um, arheološka neke dobrine, ki so pod zaščito UNESCO in seveda imamo zelo stroga merila za zaščito teh del. del. Zato smo sprejeli sistem carinskega nadzora, s katerim bomo lahko zaščitili tiste predmete, ki, za katere obstaja največje tveganje. 250 let je merilo, ki naj bi se pri tem uporabljalo, torej to uh, naj bi veljalo za manuskripte ali za druga zgodovinska dela in vsak trgovec bo moral predložiti dokumente in jamstva, s katerimi bo potrdil avtentičnost in sledljivost tega artefakta, tega umetniškega dela. To je torej rezultat uh, kampanje mednarodnega ozaveščanja o tem, kakšna tveganja so povezana z nezakonito trgovino z umetniškimi eh, deli. Številne mednarodne organizacije so pozivale k tem ukrepom, pa tudi druge organizacije so pozivale k temu, da se poveča pritisk eh, zaradi eh, obsežnega uničenja, ki ga je povzročil Daješ. Odbora INTA in IMKO se boste sedaj posvečala tem dokumentom, tem zakonodajnim predlogom in računam na oba so zakonodajalca, da boste sprejela dokument oziroma besedila pred koncem tega zakonodajnega obdobja. Dejansko bi vas pozval, da pospešite ta postopek, kaj ti. Ta postopek se je začel leta 2017, sedaj pa uh, torej menimo, da bi bilo mogoče doseči soglasje eh, na temo te vrste do leta 2019. Ampak s tem sem samo nekoliko eh, se eh, odmaknil od svoje teme, kajti pripričan sem, da do zamud lahko pride kjerkoli. Obenem smo skušali povstriti pravila, ki veljajo za denarne tekove, ki pritekajo Evropsko unijo ali iz nje. Kriminalne oziroma zločinske in teroristične organizacije so našle načine, kako lahko zaobidajo pravila, ki veljajo za denarne tokove. Denar pošiljajo eh, po pošti, eh, prav tako uporabljajo blago, ki je zelo tekoče, torej naprimer eh, zlato ali predplačniške kartice in teh sredstev v prejšnjih pravnih pravilih nismo zajeli leta 2014 so carinski organi opazili gotovino in zlato, ki ni bilo prijavljeno in vrednost je bila 2,9 milijarde evrov, torej kar precej. Torej skušamo okrepiti pravila za vse zneske, ki presegajo 10 tisoč evrov, tudi ko gre za pošiljanje gotovine po pošti. In v to bomo vključili tudi še zlato in preplačniške kartice. Treba pa je pa tudi poenostaviti pravila, ki veljajo za komunikacijo med nacionalnimi organi in mednarodnimi enotami. Hkrati pa uh, je treba tukaj razmisliti tudi, kaj bomo storili z gotovino, uh, ki ne presega praga desetih tisoč evrov. Torej tukaj bomo poostrili pravila, eh, kar zadeva odkrivanja suma. Okrepili bomo tudi zmo, zmožnosti uh, odkrivanja, tako da bi dejansko lahko spodrezali te velikanske eh, gotovinske eh, tokove, na katere se zanašajo teroristične organizacije. In to delo boste morala prevzeti Libe, odbora Libe in Inte. In, in mislim, da bo soglasje mogoče doseči še pred poletjem. Komisija prav tako pripravlja eh, ukrepe za močnejše zmogljivosti, večje zmogljivosti uh, ocenjevanja tvegan. Prav tako okrepimo elektronske kontrole uvoza, tudi večji nadzor nad blagom ob uvozu, zato da bi odkrili morebitne nezakonite dejavnosti, trgovino z drogami, trgovino z orožjem in druge vrste trgovine z eh, ponarejenim blagom ali tobakom. Prav tako bo sprejet nov carinski zakonnik oziroma kodeks in ta bo bistveno oziroma temeljno urodje carinskih organov, da bi lahko omejili ali pa se spopadali z mednarodnimi tveganji. Seveda bodo zato potrebna tudi sredstva in upam, da bo moj kolega gospod Oettinger v kontekstu naslednjega VFO zelo trto delal, da bi poskrbel zadovoljiva in potrebna finančna sredstva. Sočasno pa pozivam poslanke in poslance, da omogočijo pričajo, da bodo carinski organi imeli organ, eh, orodja in finančna sredstva na voljo, ki so za nje potrebna. Kajti, um, če bi to ignorirali, bi bila to grozljiva napaka. In, um, vsake nezakonite pretoke gotovine eh, je seveda treba obravnavati, ampak tudi davčna goljufija je velik problem in z njo se nameravamo spopasti. Uh, kot je tudi pozval parlament v svoji resoluciji. Želimo prekiniti financiranje eh, za teroristične in džihadistične skupine. Davčna goljufija je pri tem prednostna naloga številka ena in imamo tukaj veliko pristojnosti, mednarodnih pristojnosti, pa tudi davčnih oaz, kjer se pravil dobrega računovodenja ne spoštuje. Uh, Tudi veliko držav je bilo na seznamu, ki so medtem izvedle reforme in so bile sedaj črtane z črnega seznama in so sedaj uvrščene na sivi seznam. Ampak celotna vaja, ki dejansko še nima presedana, bi morala privesti do tega, da bomo imeli v rokah takšno orodje, ki ga potrebujemo za spopad z goljufijami na področju davkov oziroma z izogibanjem plačevanja davkov. Gospod, gospa Jurova, ki je v glavnini pristojna za ta vidik, eh, tesno sodeluje z mano, vendar pa eh, niso zgolj davčne oaze tiste, eh, ki jih moramo imeti pod lupo. Razumeti moramo namreč, da nismo imuni na ta problem tudi sami v Evropi. Obstajajo znaki, da teroristične organizacije izkoriščajo sisteme v Evropski uniji. Bil sem šokiran, ko sem videl danske in nizozemske dokumente, eh, ki kažejo, da celotne družbe vodijo džihadistične skupine z namenom izvajanja davčnih goljufij in financiranja organiz eh, organiziranega kriminala. In tukaj govorimo o vrednosti 50 milijard evrov ampak seveda morate potem uh, tukaj imeti še uh, pred očmi celoten uh, davek na dodano vrednost, ki bi moral biti pobran. Nedavno smo organizirali dogodek z novinari, ko smo govorili o tej temi. Tudi številni poslanci so se ga odeležili. Ta uh, je potekal v oktobra in na tej konferenciji sem predlagal, da bi prenovili sistem DDV v Evropi ta prenova bi pomenila, da davčni vrtiljak ne bi bil več mogoč. Tukaj govorimo o tem, da bi se izterjalo približno 14 milijard evrov. Potrebovali bi nova sredstva za uh, to, da bi se borili proti to vrstni goljofi in tudi za to, da bi organi bili usposobljeni za tak boj proti torej davčnim goljofijam, pa tudi organiziranemu kriminalu. Tiste države, ki še omahujajo glede tega, da bi njihovi davčni organi sodelovali z Europolom, bodo kmalo se pridružile skupnim naporom in razumele bodo, da financiranje terorizma ne pozna meja. To pomeni, da preprosto ne moremo imeti različnih pravil. Temeljno je, da imamo tukaj evropsko mrežo in da se vsi skupaj borimo proti eh, goljufijam na področju davkom in proti teroristom. Torej, če sklenem, terorizem je nekaj, kar se razvija, vse čas se spreminja in postaja tudi vse bolj eh, dovršen. Eh, poslužuje se pranja denarja, davčnih goljufin, kot sem omenil. Torej, ima veliko obrazov. To pomeni, da moramo biti pri našem pristopu zelo prožni. Zelo skromen sem v svojih ambicijah, menim, da moramo govoriti o tem, kako bomo zmanjšali, se borili eh, in se spopadli z grožnjo terorizma in s tem se moramo spopasti odločno in brez oklevanja imamo orodja za odzivanje na določene probleme, vendar imamo še veliko dela, naprimer na področju radikalizacije. In zelo vesel sem, da v tem odboru dejansko preučujete to zelo pomembno temo. Še vedno sem vam na voljo za vsa vprašanja, seveda, celotna ekipa vam je na voljo. Eh, tudi za nadaljno korespondenco glede tem, ki sem jih izpostavil in eh, z veseljem pričakujem vaša vprašanja o vsem, kar bi sodilo v mojo pristojnost. Seveda pa ne bi želel, da bi se tukaj splošno odzival na vprašanja, ki niso v moji pristojnosti. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa, Pjer, za ta zelo celovit uvod in najlepša hvala tudi za to primer zgodbe o uspehu in tudi za nekaj zelo točnih primerov tega, kako je mogoče davčne goljufije povezati s financiranjem terorizma. Torej, slišali smo sporočilo, kako se treba boriti proti terorizmu na terenu, razumeli smo tudi tvoje sporočilo o delu, ki poteka v odborih IMKO, LIBE in tudi pri nas. Kmalu bomo se sestali tudi s komisarjem Oettingerjem in eh, z njim se bomo pogovarjali o tem, da bi bilo smotrno eh, porabljati sredstva tam, kjer bi eh, lahko sredstva imela največ učinka, torej da se pomaga državljanom in da se organizira varstvo oziroma varnost na boljši način. Sedaj dajem možnost kolegom, da zastavijo vprašanje. Začeli bomo z Ano Gomez. Še prej pa bi samo komentirala vaš sklep glede pristojnosti. Kar 40 let smo potrebovali za to, da smo eh, dokončali evropski svežen, kar zadeva sodelovanja med evropskimi organi. In seveda je šlo pri tem za širjenje in za večanje pristojnosti. Imamo Evropski urad eh, tožilstva in um, To je vsekakor dodatna veja, še zlasti, kar zadeva boj proti terorizmu. Vsi ste del kolegija, vsak od vas ima torej vertikalne pristojnosti, ampak zanima me, kaj menite o horizontalnem povezovanju, ki je prav tako potrebovano. Sedaj pa Ana Gomez v imenu politične skupine. Hvala lepa za vašo predstavitev. Ja. Vsekakor se strinjam, da so potrebne naložbe, tako kot je povedal komisar, vendar pa moramo pred tem izterjati določena sredstva. Še zlasti zato, ker so ta sredstva v rokah kriminalnih združenj, ključno s terorističnimi organizacijami. Kar zadeva trgovino z kulturnim blagom. Tudi sama bi prosila, da preučite Freeporte, imamo jih v Švici, v Dubaju, v Singapurju, več jih je tudi v Evropi, v, tudi v Luksemburgu je eno takšno predsednišče, ki smo ga obiskali in zastavili smo jim določena vprašanja, vendar pa naši odgovori niso, oziroma njihovi odgovori niso bili vedno zadovoljivi glede tega, kako ravnajo z ukradenimi kulturnimi dobrinami in kako jih hranijo vrsto vrsto let kar zadeva DDV in uh, eh, goljofije na področju davkov in uh, eh, trošerin. Omenjali ste 15 eh, milijonov uh, evrov vredno goljofijo z trošerinami in 50 milijonov, ki uh, pravzaprav pade na davke. To je škandalozno, države članice ne storijo ničesar. Vaš predlog je pravzaprav pripravljen oziroma se pripravlja že kakšno leto. Uh, in videli ste danske in uh, nizozemske dokumente, ki so bi objavljeni že lani oktobra. Torej, kako se potem lahko obrnemo na državljane in jim povemo, da se ne borimo proti državljanom, kajti predlog je že na mizi. Uh, Vem, da bo morda težavno, da bi vi odgovorili na to vprašanje, ampak jaz sprašujem vas, kdo, katere države članice še naprej blokirajo ta proces? Ana, morda bo gospod komisar le težko odgovoril na to vprašanje. V precejšno zagato ste ga spravili. Gospod komisar. Ja, zelo sem vesel, da imamo sedaj urad Evropskega tožilstva EPPO. to bo neodvisni tožilec, ki bo imel pristojnost, da preiskuje čezmejne zadeve. Preiskoval bo zadeve, ki presegajo vrednost 10 tisoč evrov. Oziroma primerljivo trajanje mesecev. Gre za to, da se okrepi seveda sodelovanje med pravosodnimi organi. Eh, s tem skušamo razviti tudi nove načine boja proti ključnim grožnjam, ki veljajo na področju davčnih prihodkov, ampak mislim, da se pomikamo v pravi smeri. Prav tako pa mislim, da bo EPPO lahko zelo močan organ, ki bo ščitil interese evropskih državljanov. Prav tako bo morda lahko pristojen za eh, preganjanje čezmejnih terorističnih eh, kaznevih dejanj. To naj bi sodilo pod četrti člen, vendar o tem še ni bilo dogovorjeno. Oziroma v, to je omenjeno v četrtem stavku 16. člena. Morda bo pristojen tudi za preganjanje zelo resnih čezmejnih kaznevih dejanj, vendar pa Ne vem, ali nam bo uspelo dogovor o tem doseči že zdaj, ampak vsekakor upamo, da bo ta urad že oblikovan pred naslednjim letom. Ne, vsekakor ne bo trajalo 40 let. To sporočilo smo objavili leta 2018, leto 2025 pa je ključni datum, ko naj bi to delovalo. Kar pa zadeva uh, svobodna pristanišča tudi v Hamburgu, uh, smo to videli, kjer deluje, eh, odkud prihaja gospod Šolc, eh, ministr za finance Zvezdne nemške vlade. Skratka, to je tema, ki jo preučujemo. Potem pa še, kar zadeva vprašanje držav članic in preučevanje morebitnih goljufij v svobodnih pristaniščih. Imamo tudi OLAF in Generalni direktorat za pravosodje, tudi ti organi sodelujejo pri ocenevanju drugih vrst kaznjivih dejanj oziroma um, neustreznega ravnanja, morebitnega neustreznega ravnanja, ko govorimo o pranju denarja. Prav tako smo poslali vprašalnike državam članicam in njihovim organom in preučili bomo vse njihove orgo, odgovore, če mi jih prejmemo. Zatem pa bo komisija seveda eh, dejavno sodelovala pri, z drugimi državami članicami znotraj OECD pri pripravi dokumentov in smernic s katerim uh, mi naj bi se borili proti nezakoniti trgovini v, v svobodnih pristaniščih. Prvo srečanje oziroma prvo srečanje namenjeno pripravi uh, dokumenta je potekalo septembra 2017 in Več, mesecev, uh, naj bi bilo uh, več uh, sreča naj bi bilo organiziranih v prihodnjih mesecih. Mislim, da lahko, bomo dosegli hiter napredek, saj upam, da bo tako. In potem bomo preučili, na kakšni ravni in kakšnem obsegu se moramo tega lotiti, morda tudi znotraj G20. Zdaj pa dajem besedo dvema poročevalkama, najprej gospe Holmar in potem gospe Helgi Stevens. Dve so poročevalki imamo torej na tem področju. Monika, hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, najprej najlepša hvala, da ste danes prišli med nas. Moje vprašanja niso nič bolj prijetna kot tista od kolegice Gomeš, kaj ti. Uh, Eh, veliko krat smo se že pogovarjali z odborom Libe, da je se treba spopasti tako z davčnimi goljofijami, kot tudi z drugimi oblikami pranja denarja, nezakonitim trgovanjem z eh, denarjem in da se s tem znotraj Evropske unije nažalost ne uh, ukvarjamo dovolj. Od Europola sem izvedela, da je pet promilov nezakonitih uh, finančnih sredstev zaseženih torej tistih eh, pet promilov tega, s čimer se eh, trguje znotraj Evropske unije. In to je zelo frustrirajoče, kajti če samo pet promilov zasežemo, pomeni, da imamo tukaj bjanko menico za nezakonito trgovino, če se tega lotevamo tako nestrokovno. Potem smo imeli še javno predstavitev eh, državnih tožilcev in sodnikov na temo pranja denarja. In eh, na tej predstavitvi smo izvedeli, da 90 odstotkov primerov pranja denarja sploh ne pristane na sodiščeh in da od teh 90 odstotkov znova največ 20 do 30 odstotkov primerov eh, privede do obsodb. Torej, to so razsežnosti, ki nas zelo znemirjajo. Zato imam naslednjo vprašanje. Tukaj ne govorimo zgolj o trgovini z eh, kulturnim blagom, ampak tudi z eh, nafto, z diamanti, z eh, zlatom, z vsemi takšnimi materijali, ki so priročni za to vrstno trgovanje. Zato bi želela videti, kaj počnemo tu. Kot drugo, obstaja že dlje časa zamisel, da bi Evropolu dali možnost, da bi eh, ustanovil eh, Evropsko enoto za eh, obveščalno enoto za boj proti terorizmu in da bi pri tem sodelovali tudi najrazličnejše enote, ne le nacionalne FIU, ki sicer delujejo, vendar pa bi se lahko hitrost uh, tega sodelovanja morda pospešila, kot, na, kot se je zgodilo tudi na področju boja proti terorizmu. Torej, pri nacionalnih FIU eh, se zdi, da je sodelovanje še vedno na zelo nizki ravni in da poteka zelo počasi. In moje tretje vprašanje je v tem kontekstu, uh, imajo seveda vel, velik pomen tudi izmenjave podatkov in e-dokazi. Kako lahko dosežemo hitrejšo izmenjave med bančnimi ponudniki, uh, nadzornimi ustanovi in tako naprej. Eh, sumljive transakcije bi morale biti hitreje poročane, kajti šele na tej podlagi potem lahko razkrinkamo mreže mednarodnega kriminala in financiranja eh, terorizma. In tukaj sem nekoliko frustrirana zaradi hitrosti, kajti imamo ogromno eh, nadzora običajnih državljanov, ko gre za njegove običajne bančne transakcije. Tukaj pa govorimo o milijardah evrov, ne da bi jih sploh pogledal kdorkoli. Monsieur oui, on parle parce que Helga Stevens n'est Helga Stevens ni več v dvorani, morda se bo vrnila. Res je, da nisem odgovoril na vsa vprašanja Ane Gomez. Morda sem bil nekoliko manj prisoten z mislimi morda sem bil tudi nekoliko srmežljiv. Ampak v vsakem primeru je naš cilj, da bi države članice imele na voljo nove instrumente, s katerimi bi lahko izvajale preiskave, ko gre za čezmejne goljufije na področju DDV-ja. Kar zadeva Eurofisk, tu bi razpisovali ukrepe zlasti, ko gre za ugotavljanje goljufij z področja DDV-ja in tudi, ko gre za boj proti financiranju terorizma. To je tudi razlog, zakaj je komisija predlagala ta nov mehanizem za izmenjevanje obveščevalnih podatkov, za okrepljeno sodelovanje, Eurofisk. Potem imamo organe, ki so na evropski ravni zadolženi za boj proti goljufijam in organiziranemu kriminalu, torej OLAF in Europol bi sodelovala. O tem se intenzivno pogovarjajo tudi v svetu. Države članice so temu naklonjene. Ampak vaše vprašanje je bilo nekoliko drugačno. Spraševali se, kdo v bistvu blokira to celotno zadevo, ko gre za čezmejni DDV. Ne bom zdaj začel kazati s prstom na kogarkoli, ampak zadeva je relativno enostavna. Čezmejni DDV je treba obravnavati na enak način kot DDV znotraj meja, da se izognemo tem mehanizmom goljufi vrtiljaka, ko podjetje izgine, se ponovno pojavi, odvisno od tega, kakšne so okoliščine, kakšna so pravila z področja DDV-ja. Tako se podjetja več ne bodo mogla skrivati. Ne bo več davčnih goljufi, ko gre za DDV, ko gre za davčni vrtiljak. Mislim, da smo dokaj realistični, da nismo pretirani v svojih zahtevah. To je razlog, zakaj sem sam naklonjen temu vprašanju, nikakor pa ne želim mehanizma general reverse charge, se pravi splošnega obrnjenega davčnega vrmena, kajti takšni mehanizmi uničujejo trg, ki ga skušamo spostaviti. Nekatere države v Srednji Evropi so manj naklonjene temu, razumem tudi, da je ponekod politično stanje takšno, da to ni mogoče v svetu. Nekatere države zaenkrat to blokirajo. Uh, ampak mislim, da bomo šli v to smer. In podpora parlamenta, naj ponovim še enkrat, in tudi vašega odbora bo z tega vidika zelo pomembna. Gospa Holmajer, vi ste bolj ali manj spraševali o zadevah, za katere je pristojna kolegica Jurova, ampak lahko vam povem, da je komisija z veseljem pozdravila politični sporazum med eh, parlamentom in svetom, ko gre za peto direktivo z področja pranja denarja. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost na področju davko, na področju carin. Reforma, ki smo jo izvedli na tem področju, je pomembna, ker se bomo zdaj lažje borili proti financiranju terorizma, odpravlja se anonimnost. Veliko teroristov deluje tudi s pomočjo predplačenih kartic, te so velik problem. 500 evrov bo prak za internet transakcije, 150 evrov bo prak eh, pri osebnih transakcijah, ko gre eh, za izvanje nadzora. Novo direktivo bomo tudi pripravili, ker želimo zagotoviti dostop do novih centralnih registrov, ko gre za manjšne račune. Želimo, da bi tudi drugi organi, naprimer policija, obveščevalna služba, potem eh, organi, ki se ukvarjajo z izterjavo, denarja, ki je bil nezakonito pridobljen, imeli dostop do tega registra, kjer bodo zbrane vse številke bančnih računov. Aprila bomo predlagali še niz ukrepov, s katerimi želimo izboljšati učinkovitost, smotrnost finančnih preiskav, ko gre za boj proti terorizmu. Sem sodi tudi ta direktiva, ki sem jo ravno kar omenil. Imamo pa še pobudo, s katero želimo izboljšati izmenjavo informacij med organi, ki so zadolženi za odkrivanje, preiskovanje in pregon, pa tudi med eh, obveščevalnimi finančnimi službami na nacionalni ravni in tudi na čezmejni ravni. Eh, merci. Najlepša hvala. Helga Stevens se nam je ponovno pridružila, morda je šla na glasovanje v odbor Libe. Da, ampak to je zaključeno, tako da Helga, beseda je vaša. Ja, da klopc. Hart. Res je. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospod Moskoviči, kot soporočevalka imam to odgovornost, da pripravim oziroma predlagam merljive in izvedljive ukrepe, ki bodo imeli dodano vrednost. Od leta 2000 EU e, Evropska unija za ZDA izmenuje podatke, finančne podatke o boju proti terorizmu. Ta sistem TFTP pa ne vključuje podatkov o transakcijah za prenose med državami EU. Eh, e Tudi Evropska unija nima dostopa do tega sistema. Zato razmišljamo o tem, ali bi razvili TFTS sistem, da bi okrepili eh, dostop do teh podatkov eh, podatkov. Vem, da je ocena učinkov razkrila različne ovire, med drugim fin, uh, eh, finančni vidik, vendar pa potrebujemo tukaj izboljšavo sistema. Um, kako naj bi deloval tak sistem, ki bi pomagal varnostnim organom? Alternativa pa bi bil, da bi uporabili tudi analize finančnih obveščevalnih enot, da bi potem na ta način povezali te informacije v okviru Evropola eh, med vsemi eh, državami članicami. Potem bančni, bančni računi eh, in bančna tajnost sta seveda pomembna, ampak kaj bi morali storiti, da bi dosegli boljše evropsko sodelovanje v boju proti financiranja terorizma? Veselim se že vaših odgovorov, gospod komisar. Hvala lepa. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod poslanka. Pri teh vprašanjih je tudi vaš odbor izrazil veliko mero zanimanja, veliko ste se s tem ukvarjali, nekoliko nestrpno že pričakujete odbor odgovore na ta vprašanja, tudi kolegi Dombrovski, Skeng eh, in drugi se bodo še ukvarjali s tem, kako vzpostaviti pravi FIU na evropski ravni, torej finančno obveščevalno enoto na evropski ravni. Zagotovo gre za zanimivo zamisel. Pomembno je, da se borimo proti davčnim goljufijam, kar zadeva predloge. Že uvodoma sem povedal, da se želimo dotakniti konkretnih vprašanj, ko gre za kulturne in druge umetniške dobrine, da se bodo plačevali davki in pristojbine, ko gre za carino. Za enkrat nimamo na voljo zadostnih instrumentov za to, da bi lahko vzpostavili ustrezno finančno obveščevalno enoto na tem področju. Ta bi morala delovati širše. Zauzeti moramo horizontalen pristop. Vaš odbor igra pri tem gotovo svojo ulogo in tudi pričakujemo, da se boste vključili v delo. Kakorkoli že, ko gre za direktivo o boju proti pranju denarja, številka 5 je GD Just v komisiji že predlagal, da bi pripravil študijo o smotrnosti FIU-ja na tem področju. To so zagotovo področja, kjer bi sam osebno pozdravil na daljne delovanje, bodo pa kolegi komisarjev zagotovo še delali na teh vprašanjih. Hvala. Merci beaucoup, Ana... Hvala lepa, Ana Gomez. Fet, le parlement a proposé ça Želela sem zgolj povedati, da je parlament predlagal pogajanja o tej peti direktivi na področju boja proti pranju denarja in bil pa svet tisti, ki je zadevo potem blokiral. Ja, vi ste res tisti najbolj primerni potem za to, da delujete kot neke vrste vezni člen oziroma most, gospod komisar. Ja, vedno delujem povezovalno kot nek most, to je pač v moji naravi. Lahko računate name osebno so mi te zamisli všeč in jih bom skušal uveljaviti tudi pri kolegih. Ampak vaš odbor bo zagotovo lahko deloval bolj odmevno. Skupaj kolektivno bomo lahko nedvomno bolj trdni in tudi bolj prepričljivi. Kolegicam in kolegom predlagam, da izrazijo svoje mnenje. Če jih še kaj žuli, še nekaj minut imamo na voljo, a na gume svedno potegne še kakšnega zajca iz klobuka. Gospod komisar, vsake toliko se soočamo s primeri, ko ameriški organi še posebej posredujejo zato, da se sprožijo sankcije zopar evropske finančne institucije ki so upletene v pranje denarja. Verjetno gre za cel niz eh, kriminalnih dejavnosti. Poznamo tudi primer z Malte, kjer je delovala banka, o kateri smo dvomili tudi mi. Lastnik te banke naj bi imel licenco, da deluje kot banka, ampak potem so ga v ZDA krš, kaznovali zaradi tega, ker je kršil sankcije, ki so bile naložene Iranu. Imamo tudi Ciprsko banko. Podružnica Deutsche Bank je delovala na Cipru in tudi to banko so sumili, da pere denar, da se loteva terorističnih in drugih kriminalnih dejavnosti. Zanima me, kako lahko storimo več za to, da bodo pristojni evropski organi bolj učinkoviti in da bodo bolj pogosto ukrepali. Skupaj moramo oblikovati filozofijo na tem področju, se pravi, skupaj moramo okrepiti evropske institucije, zagotoviti boljše sodelovanje med njimi, opremiti jih moramo z močnejšimi zakonodajnimi orodi. Sam sem prej predstavil tri takšne orodja. Vse te institucije potrebujejo tudi dodatna sredstva. Na to pa morajo institucije sodelovati seveda s svojimi ameriškimi sogovorniki. Bodimo si na jasnem. To so vprašanja, ki jih obravnavamo mi, evropejci, ki si jih želimo obravnavati evropejci znotraj svojega kroga, ampak gotovo so to širša vprašanja, širše tematike, ki bi jih morali obravnavati v okviru vseh pristojnih relevantnih institucij. Tudi znotraj OECD-ja, znotraj G20, znotraj IMF-ja. Hvala lepa. Monika Holmajer bi tudi rada zastavila še eno vprašanje. Bomo izkoristili ta čas, ki ga imamo. Zlato, diamant in podobno. To je nekako obvisilo v tem katalogu odgovorov. In druga stvar, ne vem, ali se finančni krogi, eh, s katerimi ste v stiku, sploh pogovarjajo o milijardah, eh, ki jih eh, deloma um, islamistično nastrojeni bogataši iz Saudske Arabije in tako naprej, ali za financiranje islamističnih organizacij tu, ki delujejo tako ob robu legalnosti in ki so neke vrste tudi pripravljajo teren za teroristične um, dejavnosti ali se sploh razpravlja o tem, da bi se ukvarjali tudi s temi milijardami, ki v velikem obsegu bodi so si, da prihajajo v EU ali tudi na področje Balkana. Um, in gre za financiranje isla islamističnih organizacij na Balkanu, naprimer v Bosni se je to dogajalo. Ali se vaše institucije s tem intenzivno ukvarjajo in kakšne ukrepe predlagate, če se sploh ukvarjate s tem? In, in Ja, saj se mi je zdelo, da nisem popolnoma odgovoril na vaše vprašanje, ampak to ni rezultat eh, moje amnezije ali nepristojnosti. Nisem nekompetenten, ampak res eh, pri posameznih vprašanjih pač nimam pristojnosti. Ta vprašanja, ki jih zastavljate, so nekoliko izven mojega področja delovanja, so bolj splošna vprašanja. Težko bi bolj osvetljil vaše prvo ali drugo vprašanje, čeprav sta obe vprašanji še kako merodajni. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod komisar. Vsa vprašanja so bila zastavljena. Mislim, da so kolegi dobili priložnost, da so vam zastavili vsa vprašanja, ki so želeli. Občutek imamo, da napredujemo, da se stvari premikajo, da imamo zdaj na voljo cel nabor konkretnih ukrepov oziroma ukrepov, ki se še pripravljajo, zato da bi lahko izsledili goljufe. Ukvarjamo se znotraj našega odbora, naprimer tudi z vprašanjem financiranja terorizma in veseli smo, da imamo na voljo nabor teh orodij in instrumentov pogovarjamo se o zelo tehničnih vprašanjih. Vaše, vpraša, vaše področje je res zelo tehnično, ampak dobro bi bilo, da tudi našim državljanom pojasnimo, kaj počnemo, na kakšen način posnemo, počnemo, da jim pojasnimo vse te zadeve, da bodo razumeli, kako se stvari povezujajo, kakšno delo upravljate vi s svojimi kolegi, pa tudi vi konkretno na vašem področju delujete odločno, učinkovito, uspešno. Tako da najlepša hvala. Hvala lepa tudi, da ste sprejeli povabilo, da pridete v naš odbor. Kolegi bodo seveda v ostalih odborih tudi skrbeli za to, da napredujemo v pravo smer. Še vi bi kaj povedali? Še par besed. Sam sem bil član parlamenta. Evropskega parlamenta in Evropski parlament eh, jemljem resno. V parlamentu ne gre zgolj za neke politične uljudne izmenjave mnen, parlament ima svoj političen vpliv, tu sem zato, da odgovorim na vaše vprašanja znotraj svojih pristojnosti, da pojasnim tudi svoja dejanja vam pa posredujem tudi nekatera politična sporočila. Na vse zadnje bo vaše poročilo imelo tudi političen vpliv. Predstavil sem tri projekte, tri osnutke instrumentov, za katere bi rekel, da bodo delovali, ki kažejo na našo odločnost eh, in nam bodo omogočili, da dosežemo napredek. Vi ste osebni odbor znotraj Evropskega parlamenta. Tudi svojim kolegom ste naslovili pomembno sporočilo v smislu, da bi bilo dobro čim hitreje ukrepati, sicer bomo izgubljali čas. Tri je predlogi, ki sem jih predstavil. No, DDV je res obsežen, kompleksen predlog, ampak ostala dva dosjeja sta enostavna, zdravorazumska in vsaj eden od teh dveh, ko gre za kulturne dobrine, me bega se kar izgubljam v različnih ovinkih in zavojih, tako da upam, da mi boste pomagali oziroma me nekoliko spodbodli, da zadeve pospešimo. Tako da bi se vam tudi sam rad zahvalil, niste zgolj vi tisti, ki se bi mi zdaj morali zahvaljevati. Tu ne gre za vprašanje, kateri odbor je pristojen ali bomo postavili voz pred konja ali obratno. Vprašanje je, kako najti uspešno pot za ta predlog, ki, še enkrat podarjam, je po mojem mnenju uravnotežen, pripravljen, enostaven. Naj še enkrat podarim, da si želim, da bi si želel, da bi napredovali še hitreje. Bodimo enostavni, bodimo hitri in državljani bodo to razumeli. To pa sem razumela. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Naslednjič se vidimo 23. aprila in 24. aprila. Hvala lepa vsem. Hvala za odlično sodelovanje, hvala lepa soporočevalkama za prisotnost. Lep pozdrav.